Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Začenjamo. Upam, da se vsi dobro počutite. Kar takoj bomo začeli z predstavitvijo komisarke, ki je odgovorna za promet. Govorili bomo o obetih, v zvezi s prometno politiko. Lepo pozdravljeni, gospa Valen, v naši skupini in v Evropskem parlamentu. Zadevo bomo zastavili precej preprosto. Gospa Valen bo dobila 10 minut, da predstavi svoje načrte za ta mandat, potem bodo dobili besedo koordinatorji, na to bo gospa Valen odgovorila in na to bomo imeli drugi krok, ko bodo besedo dobili tisti, ki želijo zastaviti kakšno vprašanje. Pozdravljeni in uh, veliko dela vas čaka, torej zeleni dogovor, ostanek iz prejšnjega mandata in uh, izvolite, kar takoj vam predajem besedo. Hvala, hvala gospod predsednica. Povem vam lahko, da imava obe natrpane dnevne rede, vsi smo zaposleni. Zato je delo v parlamentu in komisiji zelo zanimivo in bo zanimivo tudi ostalo v prihodnosti. Kolegice in kolegi, nekdanje kolegice in kolegi, lepo je, da sem danes tukaj. Povedati vam želim več o tem, kako zadeve teče v zvezi z zadevnimi dosijeji na področju prometa, povedal pa bom, bom tudi, kakšne bodo dolgoročne prednostne naloge komisije na področju prometa. Vsi veste, da želim sodelovati z vami v Evropskem parlamentu, zlasti s tem odborom. Mislim, da lahko skupaj zagotovimo pameten in trajnosten prometni sistem, ki ga ljudje v Evropi potrebujejo in si ga zaslužijo. Združiti moramo sile, da bomo zmanjšali oglično sled, obenem pa moramo seveda zagotoviti cenovno dostopno, razpoložljivo in varno mobilnost za vse. To je moja prednostna naloga in na osnovi tega bom oblikovala svojo politično agendo v prihodnih petih letih. Zeleni dogovor pomeni, da bo Evropska unija postala vključno neutralna do leta 2050 in promet bo prav gotovo ključni dejavnik pri tem, zato ker bomo skupaj poskusili doseči ta cilj. Promet je zelo pomemben tudi za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Če želimo, da bi evropska industrija ostala konkurenčna, mora imeti na voljo najboljši sistem logistike in prometa in vsi načini prevoza bodo imeli vlogo v prihodnosti. Preden se obrnem na specifično vprašanje, želim nekaj povedati o varnosti na cestah. Prav, kar sem se vrnila iz Štokholma, tam sem govorila na globalni ministerski konferenci o varnosti na cesti. Veliko je bilo ministrov in deležnikov in vsi so se strinjali, da je 1,35 milijona smrti na leto zaradi nesreč na cestah absolutno preveč. Sprejeli smo Štokolomsko deklaracijo in tam je pripravljen načrt za prihodnost. Za 50 odstotkov želimo zmanjšati število smrtnih žrtev na ravni OZN, to je globalna ambicija, sodelovali bomo z OZN, da bi dosegli ta novi cilj na globalni ravni. Evropa mora še vedno imeti tukaj vodilno vlogo, zato ker si bomo prizadevali za varnejši svet. Evropska unija ukrepe varnosti na cestah že uvaja in izvaja, zato da bi do leta 2030 za 50 odstotkov zmanjšali število smrtnih žrtev in to je ključni mejnik za to, da bo Evropska unija dosegla ambiciozen cilj, da do leta 2050 ne bi bilo več smrtnih žrtev ali resnih poškodb na cestah. Zdaj pa strategija za trajno in pametno mobilnost. Ta strategija bo glavna pobuda na področju prometa za leto 2020. Določili bomo, kako bo lahko promet prispeval k oglični neutralnosti do leta 2050 in kako bi lahko uporabili digitalne tehnologije v našem sektorju. V strategiji bo navedeno, kako bomo uporabili ukrepe in katera področja bomo izpostavili v prihodnih letih in tudi dlje. Strategija mora vključiti ambiciozne ukrepe za to, da bi zmanjšali izpuste CO2 za 90 odstotkov do leta 2050. Prav tako želimo oblažiti onesnaževanje različnih načinov prevoza. Pogledali bomo možnosti uporabe digitalizacije in avtomatizacije in kako bi lahko ukrepili tudi povezljivost. Preučili bomo vprašanja varnosti in dostopnosti. Govorili bomo tudi o tem, kako bi lahko naslovili družbene izzive in kako bi lahko poskrbeli, da bo mobilnost cenovno dostopna in varna in to za vse, tudi za najbolj oddaljene regije. Naj vam izpostavim najpomembnejša področja ukrepanja v zvezi z zelenim dogovorom. Strategija bo namenjena temu, da bi spodbujali uporabo čistih vozil in alternativnih vozil, goriv za pomorski, cestni in letalski promet. Pospešiti moramo izvajanje in uporabo novih tehnologij, prav tako moramo spodbujati izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva. Hitreje moramo pripraviti konkretne ukrepe, zato bom za letos predlagala predlog o trajnostnih gorivih za letalstvo in za pomorski promet. Prav tako bom razpisala razpis za javne točke, javna mesta za polnjenje in to bo spremljala tudi revizija direktive o alternativnih gorivih in relativni in drugi sorodni predlogi. Do leta 2021 naj bi povečali delež trajnostnih načinov prevoza, izboljšati moramo učinkovitost v celotnem prometnem sistemu. Pripravili bomo nov predlog za holistični pristop, zato da bi ozelenili prevoz tovora in do leta 2021 bom podala predlog, oziroma leta 2021 bom podala predlog v zvezi s tem. Zmanjšati želimo izpuste oglika, zato je železnica zelo pomembna. Železnica lahko pomaga tudi pri zmanjšanju zamaškov. Delamo na železniških koridorjih, potrebujemo namreč več ukrepov za to, da bo več tovora prebrodilo nesenega na železnico. Kar zadeva direktivo na tem področju, vsi veste, da smo predlagali, da bi omaknili ta predlog. Zadnje razprave v svetu niso bile dovolj ambiciozne. Prav tako želim pripraviti pobude za to, da bi okrepili zmogljivost kopenskih plovnih poti. In Še nekaj v zvezi z zelenim dogovorom. Poskrbeti moramo, da bodo potrošniki imeli izbiro, ko gre za način prevoza in vzorce mobilnosti z nizkimi izpusti. V strategiji bomo zapisali, kako bi lahko internalizirali zonanje stroške s pomočjo oblikovanja cen, zagotoviti pa je treba dostopnost in cenovno dostopnost. Prav tako razmišljamo o tem, da bi bolj učinkovito obveščali uporabnike o morebitnih alternativah, vključno z kalkulatorji oglične sledi. Govorimo tudi o tem, kako bi lahko izboljšali mobilnost na oddaljenih regijah. Četrto področje v okviru nove strategije je krepitev naložb v rešitve brez emisij, ukrepiti bomo morali infrastrukturo, zato bomo potrebovali dovolj finančnih sredstev. To ne bo sicer dovolj samo po sebi. Strategija bo namenjena temu, da zagotovimo boljše usklajevanje različnih finančnih instrumentov, mobilizirati pa moramo tudi boljše zasebno financiranje. Zdaj pa še čisto na kratko v zvezi z prihodnjo strategijo. Naš prometni sistem mora biti pametnejši. Digitalizacija in inovacije so ključnega pomena za to, da izboljšamo učinkovitost prometnega sistema. Digitalizacija je seveda dobra za okolje, pa tudi za dostopnost in varnost. To pa mora biti dobro tudi za državljanje in podjetja. Če želimo, da se bo to zgodilo, morajo zato biti zagotovljeni ustrezni pokoji in zato potrebujemo tudi ustrezne načrte na področju digitalizacije. Včeraj je bila objavljena strategija o podatkih, tam bomo pripravili skupen prostor za podatke na evropski ravni, zato da bo Evropska unija lahko pripravila evropski inteligentni prometni sistem. Prometni sistem, ki ga imamo, je vedno bolj povezan, vedno bolj sodeluje med seboj. V bližnji prihodnosti pa bo tudi bolj avtomatiziran in uh, samovozna vozila bodo kmalo lahko sama prevažala ljudi in tovor, zato se moramo posvečati inovativnim tehnologijam, ampak seveda tudi temu, da bomo poskrbeli, da bo družba to sprejela in ljudje morajo biti na naši strani, če želimo nove tehnologije začeti uporabljati čim prej. Glavni temi bosta trajnost in pamet na tehnologija, vendar promet mora ostati tudi konkurenčen. Preučili bomo vse s tem povezane ukrepe, zato da bi Evropa bila poštena in uspešna družba z pošteno rabo virov in to so moje prve misli v zvezi z strategijo. Še minuto imam. Lahko še spregovorimo o delovnem programu? Hvala, toliko zadev je na začetku. Dobro, čisto na hitro, za leto 2020 posodobili bomo direktivo o vozniških izpitih, zato da bomo spremljali nove razvoje na tem področju. Vem, da spremljate tudi inteligentne prometne sisteme in eh, CITS, 17 držav članic in Norveška uporablja to infrastrukturo po pripravi hibridne strategije. Komisija pa želi zagotoviti pravno gotovost za vlagatelje in tiste, ki so se zgodaj odločili za to tehnologijo, zato da bomo poskrbeli za zaupanje. Tudi letalstvo je pomembno, uredba o slotih je pomemben dosje, ki bo pomagal rešiti vprašanje natrpanosti na letališčih in pri novih pobudah na področju letalstva bomo govorili o pristojbinah na letališčih in to vpliva tako na delavce, kot tudi na industrijo. Brexit. Povedati želim, da želimo ohraniti prometne povezave med EU in Združenim kraljestvom tudi v prihodnosti, tudi v tem prehodnem obdobju. Pogajanja ne bodo preprosta, ampak te teme se lahko lotim kasneje, če želite. Hvala, tukaj bom končala, verjetno bom druge teme omenila, ko boste zastavljali svoja vprašanja. Hvala, hvala, gospa komisarka. Barbara Thaler v imenu koordinatorja. Izvolite, tri minute. Hvala, hvala predsednica, hvala komisarka, da ste predstavili svojo strategijo in odprte dosjeje. Omenili ste zelenitev, prevoza tovora. Železnica je ključnega pomena na tem področju. ELS meni, da bi delujoče železniško omrežje bilo ključno za to, da pomagamo rešiti vsa vprašanja, ki so odprta na področju prometa, ampak eh, sektor še zdaleč ne izpolnjuje svojega potencijala. Prav tako se pojavlja vedno več avtomatizacije na področju cestnega prometa, zato bo naslednje leto ključno za železniški promet. Zanima me torej, kako boste zagotovili, da odpravimo na tisoče nacionalnih protekcionističnih pravil, ki spodkopavajo pošteno konkurenco na področju železnic. Kakšne ukrepe imate v misli za to, da bi podprli železniški sektor, da bi železniški sektor postal prava alternativa cestnemu prometu? Odbor Tran vas bo pri tem prav gotovo podprl. Zdaj pa bom nadaljevala v nemščini. To je tema, ki je zame zelo pomembna. Gospa komisarka, Prejšnji teden ste bili na Tirolskem in omenili ste, da koridor Brenner pripada vsem evropejcem, ne samo Tirolcem. Ampak eh, to sicer drži, vendar gre za naše območje, kjer mi živimo in to je treba zaščititi. In če ta koridor pripada vsem, je treba upoštevati tudi upadnice. Zakaj sorodni projekti ne tečejo? Če naj bi to bili enkratni ukrepi, to, kar se dogaja na Tirolskem, potem moram povedati, da je enkratni ukrep tudi to, da ne gradimo upadnic. Kaj bo komisija storila? Potrebujemo dolgoročne rešitve, seveda, ampak ukrepati je treba takoj. Problem Brenner je evropski problem in pri tem mora sodelovati tudi Švica. Zanima me, kakšne korake predvidevate zato da bi lahko zmanjšali te obvoze. Podobno kot velja za zrak, naprimer, enotno. Ne bo. Tirolska je storila vse, kar je lahko in nujno moramo nekaj storiti, zato da zagotovimo varnost prometa. Od 2013 do 2018 se je prevoz tovora povečal za 43 odstotkov. Mi pa predvidevamo na evropski ravni, da bi za 50 odstotkov zmanjšali izpuste. Kaj bomo storili za to? Gospa komisarka, presenečena sem bila, ko sem videla, da ste sicer prišli na Tirolsko, ampak mi, Tirolci, smo prepričani evropejci in želimo, da se nas tako tudi upošteva. Skupaj želimo reševati problemu, ampak Evropa bo delovala le, če bomo imeli delujoče prometnice in tega ne moremo prepustiti samo tirolski. Hvala. Lepo prosim, da se držite časa za govor, sicer drugi ne bodo imeli časa, da bi spregovorili. Vi ste koordinatorka, ampak eh, tudi drugi želijo zastaviti vprašanje. Izvolite, gospod Danielson. Hvala. Hvala, komisarki Valen. Hvala, da ste bili prejšnji teden tudi v Strasburu. Govorili smo o varnosti na cestah promet je, kakor ste dejali, ključni element pri tem, da dosežemo cilj podnebne neutralnosti. Zato imamo visoko prečakovanje za to strategijo, ki jo boste predstavili letos in letos naj bi dobili tudi predlog v zvezi z alternativnimi gorivi na področju letalstva. Nekaj je treba storiti, nekaj je treba storiti na področju alternativnih goriv in letalstva sam pa bi se posvetil še nečemu, gre za revizijo uredbe o zračnih storitvah. Za nas socialiste je ključnega pomena, da bo revizija vključila tudi socialna vprašanja na področju letalstva. Nacionalni in evropski sindikati nas že leta prosijo, da se lotimo tega problema. In po našem mnenju moramo storiti vsaj dvoje, kar zdeva socialne vidike. Prvič, posadka na krovu je v številnih primerjih zdaj vezana na nacionalne predpise letalske družbe, ne glede na to, da ljudje včasih delajo v drugih državah in to je nesprejemljivo. To prakso moramo odpraviti in eh, izboljšati moramo evropsko zakonodajo na tem področju. Evropski primeri tečejo, ampak eh, tečejo tudi nacionalni primeri, ki gredo v različne smeri, zato je posadka na krovo v slabšem položaju. In drugič, okrepiti bomo morali tudi pravila. Zakupe letal s posadko. To so ukrepi, s katerimi letalske družbe poskušajo rešiti začasne probleme. In eh, komisijo pozivamo tudi k temu, da preuči določena druga vprašanja, naprimer eh, prakso lažne samozaposlitve in eh, plačil za letenje. To so problemi na področju letalstva, ki jih moramo rešiti. Hvala, gospod Bozo Díaz. Izvolite. Querida komisarja, je un placer. Najlepša hvala. Z velikim veseljem vas danes sprejemamo tu v našem odboru, da poslušamo vaše predloge in da tudi vi slišite naše pomisleke in to, kar nas skrbi. 14. novembra lansko leto ste bili na našem odboru in ste predstavili načrte nove komisije. Takrat so naši britanski kolegi še vedno bili člani Evropske unije in tudi bili so v Evropskem parlamentu. Zdaj se je Brexit zgodil, britanskih kolegov več ni v Evropski uniji, zaradi česar smo odprli proces intenzivnih pogajanj na številnih področjih, vključno s prometom. In v promet je seveda vključeno tudi letalstvo. Zato moramo v okviru pogajanj biti odločni, eh, ciljati moramo na ambiciozen rezultat, ampak ne smemo pozabiti na varnost v zračnem prometu in eh, ne smemo pozabiti na konkurenčnost eh, naših letalskih prevoznikov in držav članic. Verjetno se spomnite tudi, da smo takrat na odboru eh, slišali vas, vi ste bili takrat kandidatka za komisarko in povedali ste nekaj, kar je izjemno pomembno kar zadeva bodoče odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, glede uh, zračnega prometa. Sicer je za letališče v Gibraltarju. Gibraltarja Španija ne. Uh, priznava kot samostojnega ozemlja. In vam bom kar citiral, kaj ste povedali takrat. In sicer povedali ste, da ni dvoma, da če bo do brexita prišlo, bom jaz komisarka držav članice Evropske unije. In glede na to, da zares ne dvomimo v to, da ste, in glede na to, da se je brexit zgodil, in upoštevajoč, da je Evropska unija začela zdaj zares intenzivna pogajanja na vseh področjih, vključno z letalskim prometom, v luči tega imam dve vprašanje, ki sta povezani z Gibraltarjem. Prvo kot prvo, zanima me, kaj pričakujete od pogajanj glede zračnega prometa z eh, Združenim kraljestvom in katere elemente bi morali upoštevati, zato da bi zagotovili dobro, povez dobro povezanost med eh, Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, tudi Španijo. In glede na to, da je Španija edina država članica, za katero je to vprašanje relevantno, me zanima, če ste mnenja, da bi bilo pametno priznati deljeno suverenost nad letališčem v Gibraltarju. Bi bil to lahko cilj pogajanj? Najlepša hvala za uh, odgovor naprej. Beaucoup, hvala. Gospod Hajder, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Nadaljeval bom v Nemščini. Gospe in gospodje, jaz sem iz Avstrije gospa komisarka, vedno imam, še vedno sem pod vtisom vašega obiska na Tirolskem prejšnji teden. Ta obisk je poskrbel za veliko razburjenja, zlasti zato, ker ste podali baje določene izjave, mene sicer tam ne bi, ni bilo tam. In kar zadeva prevoz tovornjakov preko Brenerja. Mislim, da smo bili že kar daleč. Bulčeva je 2018 povedala, da bo cestnina za koridor pilotni projekt in prejšnji teden naj bi v Avstriji vi dejali, da se vam to ne zdi pomembno, in da mora Avstrija najprej odpraviti omejevanje prometa tam ali blokado, preden bi sploh o tem govorili. To ni sprejemljivo. Berlina julija lani je bil sprejet program v desetih točkah in po tem programu naj bi komisija Nemčijo in Italijo pozvala k temu, da povišajo cestnine ali da bi hitreje nadaljevali z gradnjo upadnic. Vaš obisk na Tirolskem je pustil popolnoma drugačen vtis. In moje vprašanje je naslednje. Ali še vedno velja tisto, o čemer smo govorili leta 2018 in 2019, to v bistvu, o čemer smo se dogovorili, torej da želimo zmanjšati tranzit čez Brenner in da bi zato moral ta del biti dražji, in da bi zato morali zgraditi tudi upadnice, tudi z sredstvi EU, zato da to ne bo neka jama z dnom težkim več milijard. Ali, kakor naj bi, izhajalo iz vašega obiska v Avstriji, se zdaj umikate, oddaljujete od te politike, in želite, kakor smo vas razumeli v Avstriji. No, vi naj bi nam predlagali tudi, da naj zapustimo skupni trg, če ne želimo več eh, tranzita čez Brenner. Kako je zdaj s tem? Še vedno ostajate pri tem, kar smo se dogovorili lani in leta 2018 ali ne? Hvala. Hvala. Gospod Hajder, gospod Dalunde, izvolite. Tri minute. Hvala, hvala, gospod predsednica, gospod komisarko, kolegice in kolegi. Svet se spreminja in mi se prilagajamo, poskušamo postati bolj trajnostni. In tudi naši državljani se prilagajajo, spreminjajo se hitreje kot politika. Namreč tisoči, milijoni ljudi želijo zdaj potovati več z vlakom, bolj trajnostno. Zlasti na švedskem, na švedskem je ena najhitreje rastočih skupin, skupina, ki se imenuje počitnice z vlakom. En odstotek švedov zdaj govori o tem, kako bi lahko potovali z vlakom na počitnice ceneje in bolj učinkovito. In številni so razočarani, zato ker jim politični sistem ne omogoča, da bi lahko lažje potovali bolj trajnostno. Dve vprašanje imam, najprej kar zadeva kupovanje vozovnic za poti čez mejo. V številnih državah članicah je mogoče kupiti vozovnico iz enega mesta v drugega, ampak če želijo potovati čez meje, je težko kupiti vozovnico in težko zagotovijo, da se ohranijo njihove pravice, ko preidejo mejo, ko so vlaki v rokah različnih operaterjev, naprimer. O tem govorimo zdaj v trialogu o pravicah železniških potnikov, zanima me, kaj bo komisija storila. Kajti, če v tem procesu ne bomo uspešni, me zanima, kaj bi komisija lahko storila za to, da poskrbimo, da bo lažje kupovati vozovnice na daljše proge. In še druga točka, nočni vlaki. Vidimo, da je v Evropi zdaj vedno več tega, več operaterjev vlaga v nočne vlake, ampak številni operaterji se pretožujejo, da je težko obravnavati vprašanje voznega parka. To je dejavnik tveganja. Torej, kaj bi komisija lahko storila, da bi operaterji dobičkonosno izvajali te nočne linije in da bi rešili tudi vprašanje voznega parka. Hvala, gospod Dalunde, gospod Zlotovski. Dobro jutro in izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, Zelo sem vesel, da vam lahko zastavim to vprašanje. Svežen za mobilnost. To je uspeh prejšnjega zakonodajnega obdobja. Komisija in parlament sta takrat upoštevala zeleni dogovor in zaščito okolja. Devet držav članic je ugotovilo, da bi uporaba in izvajanje tega svežnja pripeljalo do tega, da bi se izpusti povečali za 30 odstotkov. Drastični ukrepi na področju kabotaže, vožnja praznih tovrnjakov in tako naprej bi prav gotovo prispevalo k temu. In eh, gospa komisarka, vem, kakšno je vaše stališče, ampak Zanima me, ali ste o tem govorili z gospodom Timmermansom. Zanima me tudi, kakšen pristop bo tukaj ubrala komisija kot eh, kolegi. Pa še eno vprašanje, presoja učinka. To ste napovedali, zanima pa me, kdaj se bo to tudi zgodilo. Veliko smo govorili tudi o varnosti na cestah. Naprimer, prejšnji teden v Strasburu na plenarnem zasedanju ste spregovorili o tej temi. Dejali ste, da si želimo zmanjšati število smrtnih žrtev na cestah v Evropi. Gre za povprečno urednost, seveda. Vendar v nekaterih državah članicah je problem bolj pereč kot v drugih. V nekaterih državah več ljudi umre na cestah kot v drugih. Zanima me, ali predvidevate specifične ukrepe za te države, kjer je smrtnih žrtev na cestah več. Danes ste govorili tudi o alternativnih gorivih za letalski promet. No, ampak ta goriva morajo najprej biti pripravljena, izdelana in tudi ustrezna infrastruktura mora biti na voljo. Ali komisija predvideva financiranje na ravni EU, zato da bi financirali te obrate, zato da bomo imeli možnost, da pripravimo dovolj alternativnih goriv. Hvala, gospod Kultura. Izvolite. Valjan Kire. Hvala lepa, gospa predsednica. Prisrčno dobro došla gospa komisarka Valjan. Govorili ste o trajnosti, o digitalizaciji in o pravičnosti in to predstavili kot v delne načele nove strategije, tako da nihče ne bo ostal ob strani pri tem prehodu. Seveda moramo upoštevati tudi potrebe odročnih regij, eh, gorska območja in druga najbolj odaljena območja. območja. Treba je zagotoviti povezljivost eh, teh območij s prometom in sicer povezavo z urbanimi območji. To je temeljnega pomena za ta območja in sicer ne samo za gospodarstvo, temveč tudi za demografski razvoj, kar je še posebej. Um, pomembno za otoke, eh, potem tudi letalske povezave med eh, glavnimi mesti v Evropi, Lizbona, Aten in tako naprej. Frankfurt, Berlin in tako naprej, tam um, obstaja dobra alternativa. Um, torej železniška povezava, ampak Atene, eh, eh, eh, Lis Lisbona, tu ti možnosti ni. Govorili ste o tem, da bo v vaši strategiji, da naj bi razvili tudi električna letala to bi bila seveda tudi spodbuda za uporabo v, na krajš, v letih na krajše proge in bi to lahko uporabili tudi za naše otoke. Hvala, gospa Valjan. Štiri minute imate časa, da odgovorite na ta vprašanja in bo, potem bomo nadaljevali z naslednjim krogom. No, pravzaprav bi eh, odgovor eh, na ta vprašanja mm, trajal veliko dlje, kaj ti gre za temeljna vprašanja. Mnogi so govorili o železniškem prometu. Železniški promet je pomemben pri zelenem dogovoru. Na eni strani gre za izvajanje četrtega železniškega svižnja. Tu bomo morali oceniti, in verjetno bomo ugotovili, da potrebujemo, da moramo odpraviti oska grla, da je treba odpraviti eh, probleme v zvezi z voznim parkom, vendar treba je ugotoviti, ali je četrti železniški svežen bil izveden na ustrezen način. Potem gre tudi za ERTMS, ki eh, se trenutno uvaja in videli bomo, kje bi lahko pospešili uvidbo tega sistema za upravljanje železniškega prometa v Evropi, kajti to bi tudi izboljšalo um, povezljivost v, cest, v železniškem prometu. Torej, toliko o železnici. Potem Brinner. Res je, da sem bila um, konec tedna na obisku na Tirolskem in sicer pri kon koridorju Brenner, kajti to je ključna, uh, ključni del um, naše infrastrukture v Evropi med uh, severom in jugom. Um, italijansko blago se prevaža proti severu in obratno proti jugu in tu ne sme priti do oskega grla za svoboden pretok blaga in eh, storit in eh, oseb. Um, veliko je bilo študij o posledicah za okolje. Um, um, konstrukcija temeljnega predora napreduje in želim čestitati um, avstrijskim in tudi italijanskim ob, uh, organom, kaj ti uh, e, držijo se časovnih e, rokov. Uh, kar zadeva dovoznice, moram povedati, da italijani to gradijo v skladu s, časovnim, s časovnico in ne zaostajajo. Um, um, torej ni teh velikih zamud, o katerih govorite. Um, seveda, nekateri sprašujejo, kdaj bodo konkretni ukrepi. Um, ne bo tako, da bo um, predor zgrajen in da dovoznic ne bo. Na vsak način bom skupaj, um, iz, bomo skupaj poiskali najboljše rešitve. Um, prišla sem tja, tja z celo vrsto ukrepov in um, In rekla sem, da bi cestnina za koridor bila najboljša rešitev za regulacijo prometa po tem brinerskem koridorju. Vendar sem povedala tudi zelo jasno, da enostranske rešitve za omejevanje prometa, ki jih spremejo regionalni organi, niso spremljivi na evropski ravni za evropske koridorje, kajti danes je to Tirolska, jutri pa bo to mogoče druga regija, ki bo mnenja, da je preveč uh, eh, uh, eh, tovornja vojakov na njihovih cestah in to je konec Evropske unije in tudi skupnega notranjega trga. In verjetno se strinjate, če bodo vse eh, regije rekle, eh, da mm, eh, bodo hoteli nekaj svojega, to ni spremljivo govorila sem z vsemi trimi ministri in jih je povabila z celo vrsto ukrepov, da začnejo s pogajanji, tako da bo možno sprijeti ukrepe za dobro izvajanje prometa preko Drinarja. Ampak eh, nisem naletela na veliko razumevanja pri tirolskih eh, organih, da bi um, umaknili ukrepe za omejevanje prometa in zato moramo nadaljevati s temi pogovori jaz eh, prihajam iz tega parlamenta in sem pripravljen sprejeti kompromise. Eh, predlog spremembe lahko bistveno izboljša neko rešitev. Potrebujemo najboljšo rešitev za ta problem. Mnoge zanima Brenner in zato sem hotela nekaj povedati. Potem alternativna goriva za letalski promet. To je del svežnja ukrepov, o katerem razmišljamo za dekarbonizacijo letalskih slovenskega prometa, skupaj tudi z um, izboljšanjem upravljanja letalskega prometa z čistejšimi, čistejšimi letali. To je seveda tudi zadeva um, industrijskega razvoja, kajti tu je treba energetsko. Um, energetski sektor povezati z drugimi, tako da bomo imeli dovolj alternativnih goril za letalski promet, eh, kar bo potem zagotovilo napredek. Eh, to imamo v mislih in veselim se sodelovanja s komisarjem Bretonom, da bomo ugotovili, kako lahko z energetskega vidika um, spodbudimo razvoj alternativnih goriv za letalski promet, socialna vprašanja in samo zaposlovanje, ki ga izvajo nekatere letalske družbe, s tem se seveda temu posvečamo pozornost eh, in sem se tudi srečala s predstavniki um, združen, um, naprimer osebja na letalih in um, seveda pa je zaposlovanje um, mm, nacionalna pristojnost in moramo pri tem upoštevati tudi varnost. Torej, iz vidika varnosti so eh, novi načini zaposlovanja posadke in pilotov, eh, torej vse to je treba gledati tudi iz vidika varnosti. Kot sem rekla, um, že večkrat se eh, ukvarjamo tudi s temi problemi. Brexit, eh, pogajanja so pred nami. Za letalski promet bo zelo pomembno, da. Torej, nasplošno bo pomembno, da vse države članice ostanemo enotne v teh pogajanjih in da um, zastopamo skupni interes. Eh, seveda bomo mi zastopali evropski interes v teh pogajanjih, interes, ki je lahko eh, v skladu z interesi Združenega kraljestva, kar zadeva eh, gospodarski razvoj in dobro sodelovanje na vseh področjih za letalstvo, pri čemer nočem prejudicirati prihodnih eh, razprav. Na vsak način pa bomo morali ugotoviti, kaj je možno storiti na evropski ravni in kako hitro se lahko, kako hitro lahko napredujemo. Gospod Barnier, bo eh, prav tako poročal parlamentu pred vsakim krogom pogajanj. Jaz bom storila isto. Um, SGD MUF um, je več eh, strokovnjakov, ki sodelujejo v teh eh, pogajanjih in ki zastopajo skupen pristop v teh pogajanjih. Potem, kar zadeva pravice potnikov in um, karte. Um, za več vrst prometa. Um, torej, na eni strani gre za um, vozovnice, na drugi tru, pa tudi za izmenjavo podatkov, kajti ta izmenjava podatkov mora temeljiti na zaupanju. Um, in opredeliti bomo podatke, ki jih lahko delijo zasebni in tudi um, javni prevozniki in eh, to naj bi omogočilo izdajanje teh vozovnic za več eh, vrst prometa. O tem je bila izvedena tudi študija. Eh, potrebujemo torej mešanico mhkih zakonodajnih ukrepov, vendar to si moramo še podrobno ogledati. In še nekaj o tem, svežnju za mobilnost, gospod Zlotovski. Seveda, svežen za mobilnost eh, izboljšuje socialne pravice delavcev in to je tudi najbolj pomembno in to moramo podpreti. Na drugi strani pa veste, da je kolegi, vključno s gospodom Timmermansom, v skladu z zelenim dogovorom smo se dogovorili, da e, ukrepi, ki prej niso bili prebirjeni, e, torej, da nekateri ukrepi, ki e, so bili prej načrtovani, mogoče niso v skladu z zelenim dogovorom, kajti to bi lahko vodilo do dodatnih emisij, in tudi do izkrivljanja notranjega trga. Evropska komisija je to ugotovila in trenutno izvajamo oceno učinkov. Trenutno Eh, smo na tem, da definiramo metodologijo, kajti potrebujemo konkretne podatke, ki nam bodo omogočili oceniti učinke teh ukrepov. To je ena stvar. V torek sem se srečala z devetimi ministri za promet iz devetih držav, ki so eh, razlagali meni in tudi gospodu Timmermansu, kakšne bodo posledice pakta za stabilnost, za nacionalni proračun, za nacionalne prevoznike in tako naprej. Torej, na vsak način pa bomo takoj, ko bomo imeli nove elemente, vam o tem poročali. Govorili ste tudi o časovnici, želimo imeti dobro oceno učinkov in to torej preden bodo začeli veljati ti ukrepi, um, je treba zagotoviti tudi vse ocene. Potem uh, odročne, najbolj oddaljene regije, gospa Kontura je to vprašala. Um, prepričana sem, da moramo temu posveti, posvetiti posebno pozornost, gre za gospodarska vprašanja, tudi za um, način življenja mnoga oddaljena območja so odvisna tudi od turizma in od prometa. Po drugi strani govorite tudi o električnih eh, letalih in to bo seveda tudi prihodnost. Eh, za manjša letala je lažje, da so na električni pogon in industrija bo prav gotovo prispevala k zelenitvi. Um, in sicer s tem, da eh, se bodo manjše letala uporabljale tako za poslovne namene, kot tudi za prostočasne namene. Hvala. Nadaljujemo sedaj z drugom, drugim krogom, pak za mobilnost. Eh, torej, zavedamo se, da je to svežen, ki smo ga obravnavali tri leta, da so bila trda pogajanja in um, želimo imeti, um, želimo zagotoviti zakonodajo čim prej, tudi če bo treba sprejeti usporedno druge ukrepe. Gospod uh, Deliški pa ni eh, moj um, bratranec. Hvala, gospa predsednica. Eh, to je neka igra, ki je besedna igra, ki je vedno priljubljena. A, gospod Deli, ki ima isto ime. Um, malo razmišljam o tem, kaj ste povedali o paktu eh, svežne za mobilnost. Ali ne bi bilo bolj logično, tudi če svet bo se mi zdi danes eh, to sprejel v drugi obravnavi, če se ne motim, ampak če obstaja ta zaskrbljenost in zakonodaja, pri zakonodaji so določeni, problem, določeni problemi, potrebujemo kakovostno zakonodajo. In če ena tretjina držav članic je že izrazila dvome in so tudi rekli, da bodo eh, pred eh, sodiščem um, verjetno vložili tožbo na celoten svežen, potem eh, je to vendarle treba ustrezno ovrednotiti. Potem, ko so znane skrbi. In tudi rekli ste, da boste izvedli oceno um, učinkov, um, bi morali zaključiti to, ta zakonodajni postopek in upajmo, da uh, boste zagotovili te rezultate ocene učinkov, dokler bo začela veljati ta zakonodaja. In države članice se morajo tudi v prihodnem obdobju pripravljati na novo zakonodajo in tudi na to, da se bo nekaj mogoče spremenilo. Hvala, gospod Deli. Gospod Artuk, eh, besedo imate za eno minuto. Hvala, gospa komisarka, hvala za vse točke, ki ste jih navedli. Mislim, da so bile to najpomembnejše točke in to kaže, da imate dobre strokovnjake um, ob sebi iz prejšnjega parlamenta. Želim po, ponoviti nekaj v zvezi z infrastrukturo za alternativna goriva, to je pomembno za me in tudi za Evropsko unijo in sicer, da bi dosegli podnebne cilje. Ali je res, ali drži, da naj bi ta direktiva bila vključena v večjo uredbo, um, to, te govorice se širijo um, od tega tedna dalje in drugo vprašanje, visoke okay emisije urbanih območij v Evropski uniji, pretežno v velikih mestih, ali načrtujete kaj v zvezi z rešitvami um, za pametna mesta, pametna mesta. Gospod Etjen, hvala, gospa predsedujoča, hvala. Rekli ste, da so vodilna načela um, drei enost um, um, um, konkurenčnost in seveda tudi pameten razvoj. Treba je prepričiti emisije CO2 in to pomeni manj zastojev in tudi manj obvozov in omenili ste predvsem urejanje slotov na tem področju. Kako eh, želite napredovati ta dosež zelo star? 2012 je prišlo do zadnje spremembe, ali to želite eh, kosmetično posodobiti ali pa gre za bolj zagloblju revizijo. Potem druga stvar ko gre za zastoje in obvoze v zračnem prostoru. Kakšni so konkretni ukrepi, s katerimi bi lahko deblokirali situacijo v svetu in tu ne gre samo za Gibraltar in kako želite pomagati pri uvajanju ustrezne infrastrukture če se en sistem ne povezuje z drugim, potem to ne funkcionira. In zadnje vprašanje, alternativna goriva, kako boste zagotovili, da tudi če bomo povečali proizvodnjo alternativnih goriv, kako boste zagotovili, da bo letalstvo eh, tudi prevzelo ta, ta goriva, gospa Šantoh, hvala, gospa predsednica. Tudi jaz eh, želim nekaj povedati o socialnem vprašanju delavcev v letalskem prometu. Eh, tu imamo svežen za mobilnost, eh, ko gre tudi za socialna vprašanja, predvsem voznikov tovornjakov. Tu je konkurenca vedno večja in ti vozniki tovornjakov prihajajo iz držav, ki so iz Moldavije, iz Sri Lanke in tako naprej, eh, ki se jih plača na kilometr, to je ne eh, legalna praksa in to eh, seveda vodi tudi do velikih nevarnosti. Govorili ste o varnosti in to je treba gledati tudi z tega vedika. Potem socialna vprašanja pilotov in članov posadk. Tako kot sem že večkrat povedala, so, obstajajo nedostojne pogodbe, ki so se razširili na področju letalstva, torej eh, neodvisni samostojni delavci za določen čas eh, in tudi delavci iz tretjih držav, kar eh, tudi tu vodi do prekarne situacije teh delavcev. To so pomembna vprašanja in si pričakujemo konkretno ukrepanje. Hvala. Tili Mec je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsednica govorila bom francosko. Um, vprašanje imam z, v zvezi z velikim projektom, torej eh, TGV Lyon-Turin. Um, eh, tu um, gre za subvencije za ta eh, projekt za gradno temeljnega eh, predora in treba je sprijeti pogodbo za več kot 800 milijonov evrov. V zvezi s tem smo vam poslali mail, ki je ostal brez odgovora. Torej vprašanje je, ali je ta informacija eh, korektna, torej ali obstaja ta prošnja za podaljšanje teh subvencij in ali ste že potrdili te nove subvencije in to je pravzaprav v nasprotju z načelom use it or lose it in Eh, ali pa je to še v postopku? Torej, to je moje prvo vprašanje in drugo se nanaša na varnost v cestnem prometu. Danes ste eh, govorili tudi o obisku v Stokholmu, nisem pa slišala konkretnih ukrepov nekega časovnega načrta, nekega drugačnega pristopa, predvsem kar zadeva um, najbolj ranljive akterje, um, pišce in kolesarje. Kakšni so torej konkretni ukrepi, da bi um, um, dosegli to vizijo brez žrtev do leta 2040. Gospa Mtak se je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsednica. Um, go, govoriti, eh, govoriti želim o eh, plovbi, eh, kar seveda tudi povzroča emisije. Vemo, da mednarodna organizacija IMO to ureja, vendar cilji IMO niso dovolj ambiciozni in razen tega so tam države članice, ki niso tako napredne in ki vedno spet blokirajo. Kakšni zakonodajni projekti so predvideni za znižanje emisij v pomorskem prometu ali podpirate gospodarstvo. Timmermansa, da bi eh, pomorski promet vključili v ETS. Eh, danes je eh, ladjedelnice se selijo na Kitajsko. Deloma je to popolnoma v rokah poceni delovne sile na Kitajskem. Če pa govorimo o trajnostnem prometu, bi mogoče to spet lahko preusmerili. Torej, kako zagotoviti kakovostna delovna mesta na tem področju? področju v Evropi. Hvala, gospod Šulc, je na vrsti naslednji. Eh, hvala, gospa komisarka, da ste danes tu, naš gost. Eh, želim nekaj povedati o cestah in varnosti v cestnem prometu. Veliko idej ste navedli um, glede ciljev, nisem pa slišal konkretnih predlogov, mogoče nam lahko. Um, um, predstavite tri, štiri konkretne ukrepe, potem podeželje in velika mesta. Pri vseh ciljih, zeleni dogovor in tako naprej bomo imeli velik problem, kajti v mestih je to eh, lahko uveljaviti, Evropa pa uh, ima veliko vasi, ki imajo manj kot tisoč eh, prebivalcev in kjer ni možno zagotoviti take infrastrukture, ki bi jo potrebovali za uveljavitev zelenega dogovora. Tudi o digitalizaciji ste govorili, vendar vemo, da so med državami članicami veliki problemi. Vsak, ki pride z avtom v Bruslju um, in se vozi preko meje, ne more telefonirati deset eh, minut v enem kosu. Um, kako bomo zagotovili? zagotovili neko osnovno oskrbo tudi na tem področju. Hvala, gospod Šulc. Gospa Bilbao je na vrsti naslednja. Najlepša hvala. Dobrodošla, gospa komisarka. Želim vam veliko uspehov v tem sklicu parlamenta. Lahko računate na našo podporo. Začela bom s svežnjem o mobilnosti. Veliko napora smo morali vložiti v ta svežen, da je bil v končni fazi, fazi sprejet, ampak zdaj pa opažamo, kaj se dogaja in nas to niti ne preseneča. Mi upamo, da se bo ta svežen začel izvajati v celoti. Sto odstotno se, se nobene strinja s uh, vsemi ukrepi, ampak sektor želi ta uh, eh, svežen. Zakaj potrebujemo? Da, e, ta svežen. Nizozemska je povedala, da bo s 1. marcem začela izvajati unilateralne ukrepe. Francija in ostale države članice so to že storile. Zanima me, kaj boste storili vi. Eh, nizozemska bo s 1. marcem začela unilateralno izvajati določene ukrepe, ki bodo eh, vplivali na celoten prometni sektor. Menim, da bi bilo bolje sprejeti ukrepe skupaj, zato da bi bila prihodnost boljša. In kot drugo, strinjam se s cilji, ki smo se jih zastavili, ampak če moramo preučiti eh, oceno učinka, moramo preučiti zlasti učinke TNT-o. pri izvajanju TNT-ja imamo ogromno težave. Zanima me, kaj boste storili vi, zato da boste zagotovili, da države članice izvajajo te projekte. Če ne bomo, če ne bomo naredili koraka naprej pri infrastrukturi, bomo zelo težko dosegli konkretne rezultate. Pa še nekaj. Letni in zimski čas. Eh, parlament je tu sprejel svojo odločitev. Zanima me, kaj bo svet naredil glede letnega, letnega in zimskega časa. Hvala. Uh, thank you very much. Uh... Hvala. Škoda je, da včasih nimamo dovolj časa, da bi končali svoj prispevek. In naprimer pri Brinarju nismo rekli, da, da so avstrijski podjetniki izuzeti iz teh omejitev. In, um, in um, Avstrici potem pravijo italijanskim prevoznikom, se mi lahko prevzamemo vaš posel. Um, torej, vsak razume razloge vseh. Mi razumemo um, skrbi tirolskega prebivalstva, vemo, da ste bili na Brenarju in da italijanska stran spoštuje časovnico, časovni načrt, lahko bi tudi Eh, zaključili gradnjo Brenerskega predora eno leto pred predvidenim rokom, italijanska vlada, sedanja naslednja, katerakoli, bi to na vsak način podprla, ampak eh, gre za vprašanje eh, časovnice, kajti vsi koridori se Eh, ubadajo s tem. Zelo sem optimističen, da bomo našli rešitev, kaj ti rešitev moramo najti od zdaj do 28 ali 27, če bi eh, lahko odprli predor eno leto prej. Čudno bi bilo, če um, um, bi bilo, da bi sedaj prvič nastopil ta problem, ko blago potuje po tem koridorju zelo dolgo, gospa Nahtigal. Hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Imam kratko vprašanje v zvezi z dogovorom o mednarodnem letalskem prometu 2018. Je komisija dobila mandat, da začne pogajanja o celovitem eh, sporazumu z Omanom. Sedaj sta bila dva kroga pogajanj, vendar eh, trajnost je seveda tudi ena od vaših prioritet in evropska letalska industrija želi, se mi zdi, prispevati pravičen delež k zmanjšanju ogličnega otisa. Ker je letalski sektor globalen sektor in ne evropski sektor in ker je treba zagotoviti enake pogoje tudi s tretjimi državami eh, za prevoznike, to je na vsak način potrebno. Ali boste vključili eh, tudi okoljsko klauzulo s primerljivimi standardi kot v zelenem dogovoru v sporazum, naprimer z Omanom? ali v druge prihodne sporazume, ki jih eh, bo um, komisija sprejela v prihodnosti. Kolegice in kolegi, uh, sedaj me bo nadomestil gospod eh, Sus, želim pa se zahvaliti prej komisarki in jo vprašati, ali bo komisija um, ali je tako, da bi, uh, um, ali ob, obstaja ukrep um, in načrt za uvedbo eurovinjete v Evropi in potem um, gre za vprašanje letalstva. Um, um, gre za financiranje. Um, ali um, um, želite sprejeti dodatne ukrepe na tem področju, e, potem pri cestnem prometu. E, tu um, bo parlament kmalo začel e, z drugo obravnavo. Um, potem prav je, da boste um, izvedli to oceno učinkov. Um, Um, vendar mislim, da mora parlament kljub temu hitro napredovati s uh, eh, delom na tem področju. Sedaj pa vas predajam v roke gospoda Šulca. Prosim. Malo no, no, čakam na to, kako, kaj mi bo um, svetoval gospod Šulc. So, wir machen, weil wir ja schon ein bisschen. Torej, um, takoj bomo nadaljevali s gospod Paulus, ker že malo zamujamo s časom. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, komisarka, ki se danes z nami soprečuje, ampak moram se vrniti na vprašanje Brinerja. Zato, ker ne razumem, ne razumem vsega. Uh, Povedali ste, da ste predlagali više cestnino, da bi bila to rešitev, ampak hkrati ste povedali tudi, da ne morete en, sprejeti enostranskih regionalnih ukrepov, ampak eh, zvišanje cestnine bi bil regionalni unilateralen ukrep. Kaj pa drugega? Jaz se upravičujem, ker me ni bilo tam na Tirolskem, ko ste bili vi tam in eh, nisem nikjer zasledila tega, kar bomo omenili zdaj, ampak zanima me, eh, katere ukrepe ste predlagali Zdaj ste večkrat omenili danes tu, niste pa se spustili v podrobnosti. Bi lahko omenili točno, za kakšne ukrepe gre. In kot drugo, želim omeniti to, kar so povedali tudi ostale glede alternativnih goriv. Menim, da je območje, kjer lahko uh, pridelujemo alternativna goriva, zelo, je zelo omejeno, zato ker moramo ljudi tudi nahraniti in tudi naravi moramo pustiti nekaj prostora. Uh, Zanima me, kakšno je vaše mnenje, sicer kako bi morali v transportu uh, uporabljati alternativna goriva. Morda bi bilo pametno, da jih uporabljamo samo v, na, na, v dolgih poletih. Prosim vas, da se držite časa in se zahvaljujem tudi že zdaj komisarki, ker bo ostala nekaj časa dlje z nami. Naslednja na vrsti kolegica Karsija Monas. Gracias, Hvala, gospod predsedevoči, hvala, gospod komentarka. No, jaz pa želim omeniti socialne pravice eh, delavcev v letalskem sektorju, ampak to v povezavi z varnostjo v letalskem prometu. To ste omenili tudi vi. To je težava, ki presega nacionalne meje, zato bi morali najti tudi evropske rešitve. Morda tudi globalne rešitve. Eh, pogoji zaposlitve delavcev lahko vplivajo na varnost potnikov in na splošno varnost v zračnem prometu. Eh, zdaj predvidevam, da delate tudi s Agencijo za eh, varnost v, civilno, v civilnem letalskem prometu. Ne vem pa, če se pogovarjate tudi o zaposlitvenem modelu nizkocenovnih prevoznikih. Gre za prekerne delavce, za uh, Eh, ki morajo biti samozaposleni, včasih prihajajo tudi eh, bolni v službo, ker se bojijo, da jih bodo drugače odpustili. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli, zato da bodo letalski prevozniki upoštevali to, kakšna tveganja to vrstne oblike zaposlovanja predstavljajo na varnost v zračnem prometu. In zanima me, ali boste sprejeli to, da določeni letalski prevozniki se grejo počeprav dumping v socialnem evropskem področju z načinem zaposlovanja. Kolega Novakov je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Dve vprašanje imam. Vem, eh, komisarka, da ste že večkrat odgovorili na vprašanje glede svežnja za mobilnost, tako da bi nakratko vprašal nekaj če se danes še nismo slišali. In sicer zanima me, če ste pripravljeni sprejeti ciljno usmerjeno zakonodajo, ukolikor uh, eh, se bo izkazalo, da bomo to vrstno zakonodajo uh, potrebovali. Zeleni dogovor je vse bolj pomemben in ne vem, kako bi bili eh, to vrstni ukrepi uh, skladni zeleni dogovor. Zanima me, če ste pripravljeni sprejeti tranzitne ukrepe in kot drugo, uh, Predlog za VFO gospoda Mišela naj bi bil pripravljen v tesnem sodelovanju s eh, komisijo, ampak 35 odstotkov manj sredstev naj bi prejel inštrument za povezovanje Evrope. To je 10 odstotkov manj, kot imamo zdaj. 35 odstotkov manj pa v primerjavi s predlogom parlamenta. Zanima me, kako se boste odzvali na to. Ta sredstva niso niti približno dovolj za to, da bi Eh, izvedete vse ambicije glede omrežja TNT. Hvala. Hvala, gospod kolega. In naslednji je kolega Ferber iz Bavarske. Hvala, gospa komisarka. Želim se vam izrecno zahvaliti za jasne besede, ki ste jih izrekli konec tedna na Tirolskem. Veseli me, da komisarka, ki je zavezana Evropski uniji, v ospredje eh, je postavila evropske ideje in to, kar je povedal kolega iz Italije, drži. Um, tirolci, tirolski prevozniki na Bavarskem v Italiji delajo reklamo za to, da lahko rešijo prevozne naloge, ker jih enostranski ker se jih enostranski ukrepi ne eh, tičejo, medtem ko italijanski prevozniki ali nemški tega ne smejo. Kaj pa je eh, korist za okolje pri tem? Kdaj boste ustavili te enostranske ukrepe in ali ste pripravljeni sprožiti postopek zaradi kršitve eh, predpisov proti državi Koroški? Hvala, kolega Ferber. Naslednji na vrsti kolega Vitalov gospodin predsedatelj. Ocenjavam usiljeta na gospođa Valja, razbira se. Hvala, gospod predsedujoči. Želim bi pozdraviti sa predsedevanje komisije in gospod Valen za trajnostno mobilnost. Ampak zares se bomo morali v prihodnosti še bolj potruditi in delati dosledno. Rekli smo, da želimo omogočiti zelen prehod na čistejši prevoz, krati pa še vedno sprejemamo to, da se tovrnjaki prazni vračajo eh, domov v določene države članice. Mislim, da je treba najprej oceniti, kakšno je trenutno stanje, preden sprejmemo kakršnekoli konkretne odločitve. Eh, postavil pa bi vprašanje, ki je povezano tudi s tem, kar je vprašal gospod Danielsen. Evropski zračni promet eh, v zadnjih eh, letih opažamo, da je nastala zares nepoštena konkurenca, zlasti na področju delovnih pogojev, ki ogrožajo varnost. Zima me. Kaj menite vi? Je treba, oziroma mora zdaj komisija predlagati novo zakonodajo, zato da bi preprečili, da bodo samo zaposleni, zaposleni v sektorju letalstva. Hvala, nekaj novih obrazov imamo tu v odboru zaradi Brexita. Med njimi je tudi kolegica Klam, ki dobi sedaj besedo. Hvala. Nadaljevala bom v romunščini. Hvala za besedo. E, e, gospa komisarka, glede transporta imamo zelo, ambiciozn, zelo ambiciozno agendo. Sama pa bi želela nekaj danes povedati o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za to, da bi dosegli e, podnebne cilje in zato, da bi omogočili pravično tranzicijo za čim manj sociogospodarskimi negativnimi učinki. Vprašanje imam. Kot veste, se številne regije Evropske unije soočajo s težavami, veliko državljanov tudi nima pravit. Da tudi ima dostopa do neke dobre mobilnosti. In zanima me, kako sploh lahko zagotoviti neko teritorijalno kohezijo med eh, različnimi regijami Evropske unije in kako to storiti znotraj regije. Boste sodelovali z državami članicami, boste podprli v njihovih prisedevanjih. Danes se bo sestavil tudi Evropski svet, pogovarjali se bodo o naslednjem finančnem okviru in zanima me, kakšno bodo vaše stališče glede inštrumenta za povezovanje, za povezovanje Evrope. To je naš inštrument za financiranje. Zavedati pa, mora, zavedati pa se moramo, da še kako potrebujemo te investicije iz CEFA. Torej, tudi vi se morate držati časa, naslednja kolegica pa je kolegica Nahtigal.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 Yes, thank you, uh, thank you, thank you. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka, za vašo predstavitev. Razogličenje prometa mislim, da bo največji izziv v tem sklicu parlamenta, ker vemo, da je to tudi ključen del zelenega dogovora, hkrati pa moramo tudi ostati konkurenčni v Evropski uniji. Omenili ste par zelo zanimivih pobud. Povedali ste, da pripravljate nek predlog za zelenitev tovornega prometa v Evropski uniji. Zanimivo je bilo slišati malce, malce več glede tega. Zanima me, kateri bodo um, glavni elementi te zelenitve tovornega prometa, kaj bo to pokrivalo. Omenili ste tudi koridorje za eh, tovorni promet v, po železnicah in zanima me, kako bo to vplivalo tudi na omrežje TNT. Kako bodo ti novi načrti vplivali na TNT? Hvala, kolegica Virkonen. Naslednji pa je na vrsti kolega Fernandinjo. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka. Mislim, da je um, zelo dobro, da imamo to izmenjavo mnen in razpravo z vami. In upam, da se bo to dogajalo redno. Imam samo eno vprašanje, imam jih sicer več, ampak eh, želim se držati časa. Nekaj, kar mi je zelo pri srcu eh, in sicer, da si eurominita. V Evropi bi mm, morali, morali imeti cilj v naslednjih letih, predvsem zeleni dogovor, varstvo okolja, boj proti podnebnim tem spremembam, vendar tako pomemben ukrep, ki bi lahko res pomagal okolju in zmanjšal emisije in lahko povečal tudi varnost v cestnem prometu in tudi pridobil sredstva za alternativne prevozne možnosti, naprimer na železnicah, vendar je ta projekt eh, blokiran v svetu in pravzaprav se ne ve, kakšna bo usoda tega projekta. Kaj bo storila komisija? Ali boste poskusili? um, doseči dogovor z državami, ki blokirajo ta zelo pomemben projekt, ali eh, lahko upamo, da uh, bo uh, dialog uh, zagotovil, da bo sprijet ta zelo pomemben ukrep čimprej. Hvala, gospod kolega. Naslednji pa je na vrsti kolega Furore. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se mm, um, povrniti na temo, o kateri se je že govorilo in sicer odročne regije, e, ki so zunaj pomembnih e, koridorjev in tudi ni um, finančnih sredstev za izgradnjo teh e, infrastruktur in razen tega se investira več v ceste kot v železniški promet. Zelena knjiga predvideva, da bi um, um, večina prometa morala potekati po železnicah, um, ampak če si ogledamo Sicilijo, Kalabrijo, uh, eh, Bazilikato, um, te regije niso povezane um, z severom Evrope z železnico, temveč je treba uporabiti bodi si cesto, bodi si letalo. Torej, kako želite odpraviti? To pomankljivost eh, kratko in srednjeročno. Hvala, gospod kolega. In zdaj še kolegica Bulo, ki ima zadnjo besedo kot eh, poslanka. Hvala, komisarka. Želim, da se bolj posvetimo um, najbolj oddaljenim regijam. Um, Um, kmalo se bomo ukvarjali s TNT-jem v Evropi in tudi drugod. Um, imajo območja velike težave, ker ni avtocest, železnic in tudi ne letalskih povezav. Um, mnogi obiskujejo Italijo poleti. Um, na jugu, jug Italije, kako pridete tja v Pozitano, v Neapel, Gargano, um, ali vam to uspe brez težav? Z avtom vam bo vse uspelo. Ampak poskusite isto z javnim prevozom pri reviziji TNT eh, in v zvezi z ukrepi iz programa IPE, ali eh, boste več investirali tudi v ta, te oddaljene regije? Želim odgovor na to in želim, da pridete v Italijo na obisk v vse regije, ki sem jih imenovala in eh, uporabili bomo javni prebos in potem boste lahko ocenili, kakšna je situacija. Hvala. Ähm, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Draga komisarka, veliko vprašanj smo slišali, nekaj je bilo tudi konkretnih vprašanj. Sveda ne boste mogli na vsa vprašanja odgovoriti podrobno, ampak imamo pa vseeno nekaj časa, da poskusite po najboljših močeh samo še nekaj, videl sem, da se je še nekdo javil k besedi. Gospod Depanidi za minuto. Hvala, hvala, da se lahko tudi jaz javim. Gospod Valejan, zaenkrat niste omenjali mobilnost na področju podzemnih železnic veliko izpustov prihaja tudi torej iz mest. Zanima me, kakšna je vaša strategija v zvezi s tem, kakšne so vaše smernice za to. Veliko dobrih primerov poznamo, nekatere skupnosti dosegajo dobre napredke. Zanima me, kaj menite torej vi na področju urbane mobilnosti. Letzte frage in jetzt, Frau Komisarin, haben Sie das Wort. Hvala lepa, komisarko, izvolite. Well, thank you very much for all your questions. Najlepša hvala za vse vprašanja. Ta vprašanja pokrivajo številna, številne teme, ki so izjemno pomembne vse za prihodnost prometne politike. Veliko vas je pokomentiralo svežen za mobilnost. Tam kot veste, smo, je pač trenutno postopek v teku zakonodajnega prostopka, ne moremo prekiniti, vse skupaj bo odvisno od tega, kaj bomo ugotovili v okviru ocen učinka. In po potrebi bomo sprejeli tudi ciljno usmerjeno zakonodajo, zato da bi popravili določene zadeve. Številni ste govorili tudi o, o direktivi za infrastrukturo, o alternativnih gorivih. Potrebujemo vsaj en milijon eh, polnilnih točk eh, za polnjenje avtomobilov do leta 2025. Imamo tudi oceno učinka, kjer bomo ocenili, ali bo trg sam pokril ta, eh, te potrebe oziroma ali bomo potrebovali zakonodajne ukrepe. V tem kontekstu bomo analizirali tudi, ali potrebujemo obvezne cilje glede števila polnilnih točk in kako znižati učinke na davkoplačevalske. Želimo tudi, da se razvije ta sistem polnilnic v, trenutni, v trenutnem sistemu, potem urbana mobilnost. Tudi zadnje vprašanje je bilo povezano s tem. Naše službe so začele ocenjevati svežen za mobilnost leta 2013, zato da bi ugotovili, ali je ta okvir še vedno primeren in če bomo z njim lahko dosegli cilje. Do maja boste imeli rezultate te ocene in takrat lahko torej nadaljujemo z razpravami. No, že zdaj pa lahko povem, da je bilo gotovljeno, da okvir ni bil uspešen, zato ker je situacija na lokalni ravni zelo raznolika, vse odvisno od eh, pripravljenosti in pa volje mesta. Vse je odvisno tudi od eh, indikatorja glede um, urbane mobilnosti, za kar pa so pristojna mesta. Tako da bomo vključili uh, vse te aspekte v novo pametno strategijo za mobilnost. Zato, da se lahko potem vrnemo na to temo. Veliko bi lahko o tem eh, še povedali in če želite, bi lahko imeli tudi posebno razpravo o urbani mobilnosti. Zdaj tako je na hitro, ne morem pokriti vsega, kar bi morali povedati. Potem Lyon Torino. Pripravimo odgovor na vaše pismo in odgovor bomo potrebili, da je trenutna pogodba o najemu veljavna do 31. decembra lani, ampak glede na to, da je prišlo do večmetne zamude pri izvajanju projekta, so se upravičenci prosili za podaljšanje te pogodbe in naše, storitve, naše službe so ugotovile, da so vsi progoji izporeni za to, da bi lahko podaljšali to a, pogodbo s državami, pa se moramo še izpogajati točno, kakšni bodo pogoji za podaljšanje te pogodbe. Ampak odgovor boste prijeli tudi pisno, v kratkem. Potem gospa Lašante je omenila vprašanje pravičnosti. A, ne, konkurence iz tretjih držav. Ste še tu? Ne, No, želela sem samo povedati, da so francozi povišali število dovoljen za ruske voznike letos. In to kaže, da obstaja potreba po tem in interes. In nacionalni organi morajo pač sami razmisliti o tem, kako ta dovoljenja, ki se izdajo na nacionalni ravni, to je nacionalna prostovoljnost, kako s temi dovoljenji izkrivljajo konkurenco za evropske voznike. Glede predlogov o časovnih slotih, eh, pa mislim, da so že omenili, da bomo to preučili. Potem zelenitev ladijskega prometa. Danes eh, popoldan, mislim, da je ta teden teden eh, ladijskega prometa. Danes popoldan se bomo pogovorili z vsemi relevantnimi akterji na evropski ravni in tudi z mednarodno organizacijo za pomorski promet. Imamo ta sektor namreč globalen. In nastati moramo konkurenčni, tudi ko zelenimo ta sektor. Mora, mo, morali pa bomo pripraviti tudi konkretne predloge. Strategija mora odražati tudi vizijo za pomorski sektor. ETS. Na pomorskem prometu bomo to morali usklajevati z z imojem in to je samo eden izmed možnih ukrepov. Kakšni ukrepi so pa tudi možni? Brenner. Tu smo omenili številne ukrepe, naprimer sprememba trenutne uredbe, da bi um, zmanjšali sistem uh, tega doziranja prometa, kar včasih povzroča zamaške, to je pogosto težavno na mejah in to je vključeno tudi v svežnje za mobilnost in to ste omenili skupaj, kar nas skrbi. Vračanje tovornjakov, zlasti v nešengenske države, bi pomenilo številne zastoje, zlasti na mejah. Tako da tu ne gre samo za premalo razvito infrastrukturo, ampak tudi za, za maške. Zdaj pa še nekaj gre, Librinar. Ja. Govorila sem o cesninjenju prej. Pogovarjali smo se o določenih ukrepih, o alternativnih predlogih. imamo tudi sistem za pametno upravljanje prometa, potem digitalizacija koridorja, da bi znižali prometne zastoje, da bi izboljšali prometno pretočnost, da bi združevali železniški in cestni promet, potem usklajeno bomo začeli izvajati infrastrukturo za, či, za alternativna goriva. Malce berem tu in tam. Sem se pa pripravljena tudi podrobno pogovoriti s vsemi tremi stranmi, zato da bi ugotovili, kaj je za vse spremljivo za hitro izvajanje. Potem še, naj eh, omenim še RTMS v Italiji in Nemčiji, potem više trošarine za dizelsko gorivo, manj spodbud, da bi se kupovala dizelsko vozilo na Tirolskem, potem preverjanje mejnih prehodov za migrante, interoperabilnost v železniškem prometu, veliko ukrepov imamo, ki jih eh, vse strani poznajo. O tem se moramo še pogovoriti in se lahko vrnemo potem z več podrobnosti. Ampak zesnina za celoten koridor, sem omenila, cestnina za celoten koridor, ta Brennerski koridor, ne samo za avstrijski del. Moramo najti globalno rešitev za ta koridor, ne pa fragmentirane eh, rešitve, ki bi bila eh, drugačna od države do države. Pa vprašanje gospoda Ferberja, ja, ne moramo sprejeti ukrepe in zdaj preučujemo kateri bodo naslednji koraki, ki jih je treba sprejeti. Potem varnost v cestnem prometu. Treba bo še videti, kako se izvaja uredba o splošni varnosti v cestnem prometu, zato da bomo videli, kakšna dodana vrednost bo nastala. Prav tako pa nameravamo izvesti revizijo predloga o dodatnih vozniških dovoljenjih imamo ogromno ukrepov, ki jih načrtujemo za varnost v cestnem prometu. Številni ste omenili tudi Eurovinjeto in Evropsko enotno nebo. Mislim, da sem se sestala z vsemi ministri, vsaj enkrat, odkar sem komisarka. in pogovarjali smo se vedno o eurovinjeti in o evropskem enotnem nebu z vsakim ministrom. In mislim, da smo si zastavili pravo pot. Pripričan sem, da bo možno narediti korak naprej pri evropskem enotnem nebu. Vzpostavili smo to skupino modricev, pripravila je poročilo za svet. Zvezd tem, kako naprej. Zadnji svet pod finskim predsedstvom pa je tudi priznal, oziroma je tudi napovedal, da so angažirani, da nameravajo nadaljevati delo na področju Evropskega enotnega neba. Glede eurovinjete pa poskušamo na bilateralnih pogovorjih ugotoviti, kje se zatakne, kaj je nespremljivo za nekatere države članice, ampak načeloma se mi zdi to zdi zelo dobro, da je eurovinjeto bi morali imeti, ampak moramo gotoviti, kaj je spremljivo in kje je možno odpraviti blokade. Upam, da bomo te razprave zopet odprli pod hrvaškim predsedstvom in da bomo potem pod nemškim predsedstvom imeli eurovinjeto, ki bo učinkovita, upoštevajoč tudi mednarodne prakse, tradicije in tako naprej. In tako eurovinjeta kot enotna evropsko ne bo stavilo visoko na dnevnem redu. Danes se začnejo pogovori o proračunu. komisija in eh, parlament sta zelo ambiciozna, no pogajalska škatla pa vključuje predloge tudi za eh, CEF 21,4 milijarde ne? za inštrument za povezovanje Evrope, ampak samo 1,5 eh, za vojaško mobilnost, kar je velik minus za nas, zato ker bi bilo zelo smiselno, da na ta način investiramo v infrastrukturo. Še eno idejo želim deliti z vami. In sicer ta pogajanja bo treba pre, prej ali slej zaključiti. Eh, v prvem semestru 2021 bomo imeli tudi prvi razpis eh, za sredstva v okviru inštrumenta za povezovanje Evrope, zaradi česar je treba ta pogajanja zaključiti čim prej. Daljša zamuda bi namreč pomenila tudi zamude pri naložbah v promet. Gospod Plomi, vi ste omenili kohezijo v Evropi. To je povezano tudi z večletnim finančnim okvirom. Vsi finančni inštrumenti ki jih uporabljamo kombinirano v državah članicah, eh, morajo biti primerno uporabljeni v tudi v vzhodni Evropi. Torej kombinirano moramo uporabljati sredstva iz CEF-a za kohezijskimi sredstvi, z regionalnimi sredstvi in upamo, da bomo v večletnem finančnem okviru našli prave rešitve tudi za to. Sama kot komisarka za promet se bom zauzemala zlasti za končanje eh, koridorja TNT. To je pomembno, zlasti za tiste države, ki trenutno zaostajajo. Kako pa nameravamo nuditi podporo? E, računali bomo tudi na podporo gospoda Rikeja, glede streamlininga TNT-ja. Vem, da je to zelo težko, ampak še enkrat bi se vam želela zahvaliti, zato ker ste bili pripravljeni odprta, odpreti pogajanja s svetom. Streamlining je izjemno dober instrument, kako pomagati projektom, infrastrukturnim projektom, eh, ker smo si nekopali nekaj zamude. No, morda sem pozabila na kakšno vprašanje, pripričana sem, da, s, da jih je kolega iz moje ekipe zapisal. Tako da vam bomo odgovorili tudi pisno bolj podrobno. Seveda pa lahko tudi pišete. Komisiji lahko vedno pišete in z veseljem vam bomo odgovorili glede tem, ki vas zanimajo. E, gospod e, predsedujoči, sama pa bom na ta odbor prišla vedno, ko me boste povabili, zato da bi imeli stalni dialog s parlamentom. Hvala. Vielen Dank, Frau. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka Valean, tudi v imenu kolegice in kolegov. Še enkrat hvala, da ste bili danes tukaj. Hvala, da smo govorili o toliko različnih temah. Dolgo ste bili tudi vi na našem mestu in mislim, da tudi vi dobro razumete in da si želimo imeti reden dialog z vami, kako je to veljalo tudi v preteklosti in se vidimo naslednjič. So, ich bitte mal all die. Tako, vsi tisti, ki stojite in niste poslanci, lepo prosim, da sedite, malce miru prosim. Zdaj bomo nadaljevali za naslednjo točko na dnevnem redu. Govorili bomo o koridori TNT, dve gosti sta z mano, najprej gospa Pace, pozdravljeni in gospa Trautman je tukaj. Zadeve bodo tekle takole. Obi dobita besedo za 7 minut, potem pa velja običajni postopek, najprej koordinatorji, potem pa drugi poslanke in poslanci. Lepo, da ste tukaj, ne bom več eh, tratil časa, kar takoj vam dam besedo, morda najprej gospa Pejs, izvolite. Okay. Dear chair, honorable members, ladies and gentlemen. Hvala. Ko sem prišla sem, sem bila zelo vesela, da ima ta soba ime po nekomu, ki ga zelo občudujem, gospod Bern. Sama sem koordinatorka za enega izmed koridorjev in eh, zelo sem vesela, da sem danes z vami tu, da se pogovorimo o večjih eh, izzivih. Moj koridor je eh, ključnega pomena. 6000 km železniškega prometa, 4000 tisoč uh, km um, cestnega prometa in potem ogromno tudi celinskega uh, morskega prometa. Moja vloga ni, da čakam in sedim, ampak da uh, se soočimo s temi izzivi. Uh, skupaj z ekipo smo dosegli več na zelo kratek rok. Sama bom opisala da je ta koridor železniški že elektrificiran. Eh, železniški tovorni promet lahko potuje s hitrostjo 100 km na uro. Obstajajo pa vrzeli pri določenih čez menih povezavah eh, eh, Romunija in Mačarska, Nemčija in Češka naprimer. Glede ATMS pa je stopnja skladnosti okoli 7 odstotkov v Avstriji, če, na Češkem in na Mačarskem glede celinskih plovnih poti pa velja, da 90 odstotkov tega koridorja je klasificiranih kot četr v četrtem razredu. Potrebujemo pa izboljšave za plovbo v Nemčiji, na Slovaškem, na Mačarskem in na Savi na Hrvaškem. Vseh 80 pristanišč izpolnjuje vse standarde STNT-ja kar zadeva naprimer ključno infrastrukturo, ampak eh, dobava alternativnih goriv eh, pa še ni na mestu. Eh, glede cest, 78 odstotkov je klasificiranih kot avtocest, ampak oska grla še vedno obstajajo v delih koridorja, ki pokrivajo kohezijske regije. Ko sem bila tu zadnjič leta 2018, se je sicer situacija izboljšala do danes, ampak verjetno pa bomo zelo težko dosegli vse cilje do leta 2030. Program CEF se je začel leta 2014 in uh, imeli smo 100 projektov v vrednosti več kot 3 milijarde, ki smo jih uspeli financirati in izvesti. Eh, transportno financiranje CEF se je osredotočilo na železnice. 3,7 milijard je bilo vloženega v eh, železnice, to je 88 odstotkov vsega denarja za ta koridor. Imeli smo 141 intervencij v delovnem programu, 33 jih je bilo financiranih preko CEFA. Zlasti sem ponosna tudi na odlične rezultate na Češkem. Tam smo naslovili problem oskih grl na, pri osi Mirek Mirbek Praga. Izboljšali smo določena križišča pri Pilnstvu, naprimer, in ti projekti bodo zaključeni v obdobju 2020 do 2022, pravočasno. Številne otvoritve smo imeli v Avstriji, Nemčiji, naprimer tunel Filter, blizu Študkarda, v Nemčiji eh, lani poleti. Izgubili, oziroma ne vem več, eh, koliko eh, uspešnih projektov smo izpeljali. Od 26 razpisov smo zdaj 23 jih uspešno iz, iz, izpeljali in eh, zagotovili tudi dobavo ladi za plovne poti. Okoljske projekte smo izvedli tudi na Slovaškem, v Bolgariji in v Romuniji, zato da bi pri, pripravili bodoče projekte za CEF2. Pa še nekaj glede horizontalnih vprašanj. Kot veste, je proces revizije za eh, smernice TNT v teku in zame je izjemno pomembno, da se posvetimo vprašanju GNS. Celinske plovne poti morajo a, eh, biti dobro, a, eh, v dobrem plovnem stanju. A, da bi se pogovorili o tem kontekstu. Konceptu GNS-a pa potrebujemo dobro podskupino za status plovbe po rekah in ta skupina bo tudi predlagala definicijo za ta status dobre plovnosti. Želimo upoštevati tudi, je, kakšna je realnost na celinskih plovnih poteh. Zavedati se moramo, kakšne so pristojnosti držav članic, različnih komisij in deležnikov, vključno z upravljalci infrastrukture. GNS pomeni pravzaprav eh, to, v kakšnem stanju je določena plovna pot in če zagotavlja varno plovnost za uporabnike. Eh, Zato oziroma zagotoviti pa moramo neke minimalne parametre. Glavna priporočila za TNT v zvezi s plovnimi potmi na celini je to, da bi morali imeti bolj fleksibilne določbe za celinske plovne poti, upoštevajoče različne značilnosti uh, Eh, plovnih poti in podnebne spremembe, zato da bi zagotovili nemoteno plovbo. Podskupina GNS predlaga, da bi imeli ločen koridor, zato da bi zagotovili eh, kontinuiteto plovnosti za vse koridorje. Če sklenem, Eh, projekti, ki smo jih financirali iz CEFA, jasno kažejo, da je Evropa zares angažirana za to, da se razvije trajnostni tovorni promet v Evropski uniji. Pristop v obliki koridorjev ni samo tehnično učinkovit, ampak spodbuja tudi kohezijo med državami članicami. Ampak, če se že res želimo soočiti z izzivi, ki so pred nami, moramo eh, nasloviti naslednje točke. Kar zadeva absorpcijo kapaciteta, kapaciteta je del koridorja v koheziji um, nezadostna. Ta kapaciteta ni zadostna. CEF je zelo fleksibilen uh, inštrument za financiranje in če projekt ni uspešen, znižamo obseg in neuporabena sredstva, zopet damo nazaj v program. Ampak rezultat je ta, da je eh, da koridor TNT ni posem izveden in da še obstaja oska grla. Ta situacija se mora spremeniti, ampak kako? Uh, Jaz se zazemam za to, da države članice pri, eh, postavijo prioritete eh, tistih najbolj zrelih projektov. Večin, do večine zamud prihaja zaradi javnih razpisov, v določenih državah članicah postopek razpisa traja štiri leta. In v večini držav članicah toliko, toliko traja, da nekaj zgradite. Tru, nujno moramo vzpostaviti dobre postopke za javne razpise, zato bomo imeli zaupanje zasebnih investitorjev. Če pa eh, zamaški oske grla nastanejo, pa ena država članica ni več dovolj, projekt mora se razrešiti v obliki nekega večstranskega sodelovanja med različnimi državami članicami. To vrstnih projektov potrebujemo več, tudi za železnice med Češko in Nemčijo in za celinske plovne povedi med eh, Hrvaško in eh, Srbijo. Države članice morajo zagotoviti dolgoročno finančno, dolgoročno finančno sredstvo, ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi za koridore. Najlepša hvala. Vielen Dank, Frau Hvala lepa, hvala gospa Pejs za predstavitev v zvezi z predstavitvijo Rendonova. Zdaj dobi besedo gospa Trautmann za področje Severno morje Baltik. Uh, hvala lepa, poslanke in poslanci. Tudi jaz sem vesela, da sem spet tukaj. Nekatere vas poznam že odprej, tudi komisarko seveda. Danes bomo imeli razpravo o proračunu. To bo ključnega pomena, kako je povedala Karla Pejs, namreč upoštevati bomo morali tri pomembna vprašanja, še posebej kar zadeva koridor Severno morje-Baltik. Koridor Severno morje-Baltik ali NSB, je zelo pomemben. Gre za pomembna pristanišča, zlasti na zahodu, naprimer Rotterdam, Antwerpen in tako naprej. Upoštevati pa je treba, da je koridor strateškega pomena tudi za obrambo in varnost, kajti baltske države povezuje tudi z Zahodno Evropo in z severnejšimi območji. Razmisliti pa moramo tudi o zelenem dogovoru in kako bomo to izvajali. Mobilnost je zame zelo pomembna in to bi lahko bil razlog in način doseganja teh ambicioznih ciljev iz zelenega dogovora. Trenutno moramo pokazati, da smo sposobni doseči dobre rezultate na področju podnebnih sprememb. Naj vam predstavim prednostne naloge in dosežke tega koridorja. Glavni dosežek je seveda Rail Baltica. Ta koridor je transverzalen, povezuje vzhod in zahod Evrope. To je zelo pomembno vprašanje, velik izziv. Zagotoviti želimo visokohitrostne povezave, naprimer do 200 km na uro med Varšavom in Talinom. V baltskih državah se pripravljajo načrti za to, da se bo pripravilo 500 km povezave od 870 vsega skupaj. Nekaj začetnih del se je že začelo, več del pa bo sledilo tudi kasneje letos posodobitve se izvajajo na polskem in na čezmejnem območju z Litvo bo prav tako zgrajena nova povezava. Glavni izziv v tem koridorju ob tem, da bodo tudi v baltskih državah uporabljali standardno širino železnice IRTMS. 8 odstotkov koridorja je opremljenih v tem trenutku, zato je zelo pomembno, da to izboljšamo, harmonizirati pa moramo tudi zmogljivosti glede dolžine in obremenitve vlakov. To je eden od eh, dveh koridorjev z največ pristaniškega prometa. Pristanišča v tem koridorju obravnavajo približno 27 odstotkov vsega tovora, tako je bilo vsaj leta 2018. Pristanišča si želijo imeti dovolj železniških zmogljivosti in želijo si tudi, da bi imeli inteligenten sistem upravljanja z eh, sistemom mobilnosti, zato da bi poskrbeli za ustrezne prevozne zmogljivosti. Nekatere regije so bolj v ospredju, kar zadeva alternativna goriva in tako naprej, ampak Težave se pojavljajo pri čezmenih povezavah in pojavlja se tveganje, da bi uporabili rešitve, ki niso interoperabilne. 39 odstotkov naložb v ta koridor se nanaša na urbana vozlišča. Če se ne bi posvečali temu elementu, bi izgubili 58 milijard evrov v okviru BDP in izgubili bi tudi 220 tisoč delovnih mest v obdobju 2015-2030. Na drugem diapozitivu lahko vidite, kakšen napredek smo dosegli pri izvajanju projektov v koridorju. Vidite lahko tudi, kako potekajo naložbe in koliko projektov se izvaja po posamezni državi. Vidite lahko, da je Nemčija na vrhu, druga je Poljska. Poljska sodeluje pri številnih projektih, naprimer kar zadeva širitev železniškega omrežja in tudi druge države so zelo vključene v izvajanje projektov. Skupaj je projektov 657. Skupna vrednost je 110 milijard evrov. Približno 35 odstotkov naložb je povezanih s projekti, ki neposredno prispevajo k temu, da bomo izpolnili standarde iz uredbe TNT. 23 odstotkov projektov, ki, bilo, ki so bili vključeni na seznam od leta 2014, je že zaključenih. 65 odstotkov pa naj bi bilo zaključenih do leta 2025. Naslednja prosojnica, širitve koridorja v letu 2021. Z začetkom veljave nove uredbe instrumenta, instrumenta za povezovanje Evrope bo koridor razširjen in sicer iz Helsinkov do Luleje na švedskem, od Berlina do pristanišča Šečin na polskem in od Magdeburga do meje za Ukrajino preko Katovic. To je zelo velika širitev, veliko podaljšanje, ampak, kakor sem povedala, Je to pomembno iz strateških razlogov, pa tudi iz vidika surovin. Zelo pomembno je povezati ta del Evrope s preostalim delom omrežja. Naslednja prosojnica govori o tem, da so koridori način za zagotavljanje pametnega in trajnostnega prometa. S tem odpravljamo oska grla. Koridori prispevajo k temu, da bomo izpolnili cilje Evropskega zelenega dogovora, kajti spremenili bomo infrastrukturo in jo prilagodili multimodalnemu načinu prevoza in zelo se posvečamo tudi interoperabilnosti, naprimer med železnico in kopenskimi plovnimi potmi. V tem so združene javne oblasti in tudi različni upravitelji, ki vključujejo načine prevoza na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Ne gre samo za fizično infrastrukturo, politika TNT podpira tudi novo tehnologijo in digitalne rešitve, zato da bi vplivali na vse načine prometa in prevoza. To je hrbtenjača za zagotavljanje uh, ustreznega izvajanja politik na čezmejni ravni in uh, v reviziji zakonodajnega okvira bi morali to upoštevati, zato da ne bo prišlo do vrzeli v omrežju povedati pa vam želim še nekaj. Kmalu bomo imeli forum Rel Baltika. Govorili bomo o povezani baltski regiji z povezano Evropo. To bo 5. marca 2020. Toplo ste seveda vabljeni vsi, da se nam pridružite in tam boste lahko zelo neposredno in pragmatično videli, kako teče ta projekt. Hvala lepa. Ja, hvala, hvala gospa Trautmann, hvala gospa Pence, hvala za predstavitvi. Zdaj pa bomo imeli razpravo na začetku koordinatorje. To so predstavniki političnih skupin v tem odboru. Ti vam bodo zastavili vprašanja. Koordinatori imajo tri minute. Začeli bomo z ELS, gospod Taler. Izvolite, hvala, hvala, gospod predsedujoči, hvala za vaše predstavitve, hvala za opravljeno delo. Mene zanima posebej, kako bi lahko sprostili potencijal železniškega sektorja, zato je to vprašanje za obe. Zanima me, ali vidite, konkurenco med železniškimi operaterji v vajnih koridorjih. Samo malo, samo malo težave imamo s tolmačenjem. Lösen. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber. So, pravičujem se, prekinite, šlo je za majhno tehnično težavo. Lepo prosim, da začnete še enkrat. Hvala še enkrat, bom začela znova. Hvala za opravljeno delo in hvala za dobri predstavitvi, kakor sem povedala. Me zanima predvsem železnica in to, kako bi lahko sprostili ta potencial, ki ga železnica ima, Zato gre za vprašanje za obe. Zanima me, ali vidite, da med operaterji, železniškimi operaterji v vajnih koridorjih poteka kakšna konkurenca. Kako bi lahko ukrepili konkurenco v zadevnih koridorjih? Zanima me, koliko tovora bi lahko prenesli z ceste na železnice. Seveda moramo pa upoštevati tudi zmogljivosti železniškega omrežja. Ko govorimo o zmanjšanju birokracije, lahko govorimo o besedah Peta Koksa. On govori o poceni rešitvah in brezplačnih rešitvah, ki bi jih lahko hitro izvedli. In zanima me, kaj menite vidve, katere rešitve bi bile poceni rešitve ali rešitve brez stroškov v vajnih koridorjih. Hvala. Hvala, gospa Taler. Zdaj pa za socialiste, gospod Danielson, izvolite. Hvala, hvala lepa. Hvala tudi za obe predstavitvi teh koridorjev. Kar zadeva Rin Donava in zadevni koridor. Nekaj me zanima v zvezi z kopensko plovno potjo. Zanima me, ali lahko kaj več poveste o glavnih oskih grlih, ki bi jih morali odpraviti na Donave, zato da bi poskrbeli, da bo plovna pot bolj prehodna. In zanima me, kaj moramo storiti za to, da bo Evropska unija pospešila uporabo alternativnih goriv, zato da bi bolj ozelenili kopenske plovne poti. Pa še vprašanje za obe, kar zadeva železnico. Kolikor sem slišal, je uporaba sistema RMTS pri 7 in 8 odstotkih. In zanima me, kaj bi lahko storili, da bi okrepili uporabo tega sistema v koridorjih. Se upravičujem, sicer bom moral zapustiti dvorano, upam, da bom še pravi čas nazaj, da prisluhnem odgovorom, če ne bodo odgovorom prisluhnili kolegice in kolegi. Uh, upam pa, da bomo imeli plodno razpravo. Hvala. Hvala, gospod Danielson. Zdaj pa Renew, gospod Rike. Hvala, hvala gospod predsedujoči, pozdravljeni obe koordinatorki. Imam pa splošno vprašanje za obe koordinatorki. Tehnično sta oba koridorja precej različna, ampak vseeno želim nekaj vedeti. Nekaj let že poteka delo na terenu in zanima me, kakšni so problemi, zakaj ne napredujemo hitreje. Mislim, da obstajajo štiri kategorije težav, ne bom šel po vrsti, ampak eh, vprašanje je, kako vi to ocenjujete. In sicer najprej finančna sredstva, potem pomankanje tehnične pomoči v državah članicah, tretjič, zapletenost upravnih postopkov in četrtič, različne politike financiranja in izvajanja v različnih državah članicah, še posebej kar zadeva čezmejne sektorje, torej V čem ležijo problemi? So problemi bolj finančne narave, tehnične narave, politične narave ali pa je to bolj povezano z čezmenimi vprašanji? Pa dve specifični vprašanji. Eno vprašanje za koridor Ren-Donava. GNS, gre za certifikat izvedljivosti. Zanima me, ali menite, da bi nekoč prišli do 100 odstotkov na tem področju in drugič, podnebne spremembe in pomankanje vode, ali menite, da bi to lahko občutno vplivalo na kopenske plovne poti v vašem koridorju. Zdaj pa še Severno morje in Baltik. Zanima me, ali nam lahko kaj poveste o v narekovaju težavah v zvezi z čezmejnimi strukturami v uh, železniškem omrežju Rail Baltica. Kakšne so težave na tem področju? Hvala, gospod Rike. Zdaj pa v imenu zelenih, gospa Deprnej. A sem to prav izgovoril? Odlično de pa ne Grunberg. To je nemško-francoski priimek. Hvala, hvala za predstavitev. Sveda je mobilnost ključnega pomena za evropske integracije, zato je zelo pomembno, da se posvetimo tem koridorjem, to je zelo pomembna tema. Hvala, hvala za upravljeno delo. Imamo novo komisijo in nov zagon, dve veliki prednostni nalogi, zeleni dogovor, zato da bi zmanjšali izpuste in boj proti izgubi biotske raznovrstnosti. Zdaj pa vprašanje za obe. Zanima me, ali imamo tudi na tem področju zdaj kakšne nove prednostne naloge. Ste kdaj razmislili o tem, katere projekte bomo izvajali in katere ne. Zdaj pa imamo nova merila in vprašanje je, ali ste zdaj to preučili znova? To je vprašanje za vas in še nekaj v zvezi s tema dvema točkama. In sicer, kako bomo v prihodnosti ocenjevali velike projekte, naprimer Ren Donova, tukaj imamo projekt in smo imeli projekt Študgard 21. Boji tukaj so bili res veliki. Evropska unija je dala 128 milijonov evrov za projekt, ki bo zdaj stal več kot 8 milijard evrov. Zanima me, ali je to smiselno vloženi denar, kaj ti gre za majhne manjkajoče povezave na vse zadnje v tem projektu. Pomislimo tudi na druge, naprimer Lyon Turin, s tem se navezujem tudi na vprašanje gospoda Rikeja. Zanima me, kje so težave? So to težave z denarjem ali gre bolj za upravne težave? v kaj vlagamo, to je vedno vprašanje, ki ga moramo natančno pretehtati. Zdaj pa zeleni dogovor. Včasih vlagamo v projekte, ker vidimo, da obstaja konflikt med železnico in cesto, zlasti na bavarskem in češkem. Vidimo, da se je nemška železnica odločila, da bodo zdaj manj uporabljali vlake, bolj avtobuse in zdi se, da je to nova prednostna naloga in mislim, da bi to lahko bilo problematično tudi za nočne vlake in prevostovora. Zanima me, torej, kako vi to vključujete v svoje delo, pa še dva konflikta na področju biotske raznovrstnosti, ki jih želimo omeniti. Gospa Pejs, konflikt v zvezi z plovnimi potmi na Donavi, upoštevajoč uničenje naravnega okolja okoli Donave. Zanima me, ali ste to kako na novo ocenili, ali bodo projekti ostali takšni, kot so. Gospa Trautmann, vprašanje za vas, vprašanje na področju biotske raznovrstnosti. Na mejni regiji med Polsko in Litvo imamo še vedno pristne, nedotaknjene gozdove. In tudi tukaj bi morda lahko na novo razmislili o tem, kako bomo tam izvajali koridor, glede na to, da je komisija predstavila nove prednostne naloge. Hvala lepa za odgovore in želim vam obilo uspehov v prihodnosti. Hvala, kolegica. ID, EKR in GUE nimajo koordinatorjev oziroma ne bodo zastavili vprašanja v imenu koordinatorjev, zato predlagam, da damo besedo kar drugim poslancem, ki želijo besedo, potem pa bomo prisluhnili odgovorom. Kolegica Tex je naslednja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorila bom nizozemsko. Hvala, gospe Pejs. Pozdravljeni v parlamentu. Prihajam iz Venla in deležniki pravijo, da se včasih pojavljajo težave. Namreč TNT se bo tam pojavil dve leti po instrumentu za povezovanje Evrope, CEF. To pomeni, da bo podpora CEF prišla šele leta 2024. To pomeni, da v prvem letu izvajanja novega večletnega finančnega okvira večjih zneskov ne bo. Zanima me, ali so koordinatorji tente o tem razmišljali in ali obstaja, obstaja kakšna rešitev za ta problem. Hvala. Gospod Berensen je naslednji. Izvolite. Hvala. Hvala lepa hvala obema za predstavitvi. Moje vprašanje bolj zadeva vajni vlogi. Vi dve ste evropski koordinatorki, mi pa se zdaj pogajamo skupaj z gospodom Rikejem, z svetom o dosejo pametni TNT, s tem naj bi pospešili postopke, časovnice, izdajanje dovoljen in tako naprej tudi tukaj govorimo o vlogi evropskih koordinatorjev in zanima me, kakšna je vajna vizija o instrumentih, ki jih imata trenutno na voljo in kako bi lahko okrepili vajno stališče in vajn položaj, zlasti upoštevajoč načelo subsidijarnosti. Vsi si želimo pospešiti te postopke zlasti, ko gre za čezmejne projekte. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Gizike. Hvala, hvala gospa Pejs, hvala gospa Trautmann, hvala za predstavitev. Zeleni dogovor je pomembna tema in zaključitev temeljnega omrežja TNT je ključnega pomena za doseganje ciljev zelenega dogovora in če prisluhnem vam, gospa Pejs, moram reči, da trajajo postopki štiri leta v Evropi zdaj. To je predolgo. Veliko pobud obstaja za to, da bi pospešili te postopke. Tudi podpredsednik Ševčevič je delal na tem, da bi pospešili te, to izvajanje projektov. S tem bi poskrbeli, da bodo postopki izvajanja hitrejši. Tudi proračunska razprava kaže, da mm, nas čaka veliko razprav, veliko problemov. Parlament je pri 1,3 odstotka BDP, veliko držav članic pa je zadržanih. Vidimo, da je zelo pomembno, da čim prej zaključimo delo na tem omrežju. Imam pa še tehnično vprašanje za vas. Spomnim se iz leta 2005, takrat smo govorili o plovnih kopenskih poteh. Imeli smo tudi informacijski sistem za plovbo po rekah in zanima me, ali je tukaj kakšna potreba zdaj za posodobitev. Gospa Trautmann, Rail Baltica leta 2013 eh, smo pripravili časovnico, zanima me, ali se bomo lahko držali te časovnice do leta 2023. Če ne, me zanima, kakšni so problemi. V vsakem primeru pa se vam zahvaljujem za opravljeno delo. Hvala, gospod Gizike. Zdaj pa gospod Dalunda, izvolite. Hvala, hvala gospod predsednik. Eh, styrning ali, ali governance. Eh, et šel. Torej, razlog, zakaj imamo koordinatorje, je zato, ker Um, ker je treba seveda naložbe v železniško infrastrukturo nadzirati tudi um, na višji ravni. Um, in zato smo menili, da bi um, boljše usklajevanje vodilo do um, dodane vrednosti na evropski ravni. Ampak kaj bi še potrebovali? da bi olajšali vaše delo. Kakšne instrumente bi lahko uvedli, um, da bi okrepili evropsko upravljanje? na področju železniškega prometa ali kaj bi potrebovali za boljše načrtovanje naložb v infrastrukturo, um, oblikovanje cen, um, sloti in tako naprej, kaj lahko storimo, da bomo zagotovili boljše upravljanje na evropski ravni. Hvala, gospod Virkunen, izvolite. Hvala, hvala, gospod predsedujoči, hvala koordinatorjem. Zdaj govorimo o zelo pomembnih evropskih omrežjih. To je ključnega pomena za našo konkurenčnost, naš skupni trg in tudi za to, da bomo razogličili promet. Povedati želim, da nisem posebej pozitivno razpoložena v zvezi z današnjimi razpravami v svetu, glede proračuna, zato ker načrtuje velike črte, velike reze na področju instrumenta za povezovanje Evrope, naprimer, pa tudi drugih. Zanima me, kako vi dve ocenjujete proces izvajanja. Številni kolegice in kolegi so že vprašali, kje so glavni izzivi, ali gre za financiranje ali kaj drugega. In vidimo, da imajo ponekod tudi države članice težave glede prioritizacije projektov in projekti javnih naročil so preveč počasni v nekaterih državah članicah. Torej, kako bi lahko to pospešili? Gospod Dalunde je to že omenil, tudi nas eh, zanima, kako bi vas lahko pri, podprli pri vašem delu, zato da bomo te koridore tudi zaključili. Revizija TNT poteka nekaj širitev koridorjev bo na finskem, odkudar prihajam jaz, smo zelo zadovoljni, da bo širitev na sever zdaj vključena v to, prej nas ni bilo na zemljevidu koridorjev, zato smo zadovoljni, ampak zanima me, ali vi menite, da bi tem koridorjem morali dodati še kakšen element zdaj, ko revidiramo koridor TNT. Hvala. Zadnji pa je gospod Salini v imenu skupine ELS. Izvolite. Hvala. Torej, prihajam eh, od razprave, ki je potekala v nekat, nekem drugem odboru v zvezi z varovalkami na industrijskem področju. Med to razpravo smo, je kom, Evropska komisija podala akademsko lekcijo, in so tudi v podrobnosti rekli, kako je treba interpretirati pravila, da bi eh, res lahko korektno interpretirali doktrino STO. In rekli so, in mogoče se nekateri ne zavedajo, da v Italiji industrija zgub, izgublja oziroma v Evropi izgublja uh, konkurenčnost, izgubljamo delovna mesta, težko nam je ostati na globalnih trgih težje kot v preteklosti. In ker se soočamo z izrednimi razmerami na področju gospodarstva, mislim, da naš glavni cilj danes ni samo govoriti o zelenem dogovoru, temveč, da govorimo o prihodnosti Evropske unije glo na globalnem trgu. Ko Eh, gre za uredbo TNT, vas sprašujem naslednje. Po razumeti moramo, ali smo lahko dovolj ambiciozni, torej razprava o proračunu ni ambiciozna. Krajšanja pri IP je nekaj, kar je zelo nezadovoljivo in mislim, da so sile v Evropski uniji, ki želijo, da um, zadati udarec Evropski uniji pri oblikovanju oziroma pri reviziji prebil od TNT. Ali si želimo pri tem ambiciozen politični dialog ali ne? Um, tako da bi um, evropskemu prebivalstvu ulili zaupanje, da bomo spremljali um, naložbe v te infrastrukture in jih tudi nadzirali, in da ne bo ostalo samo pri teoretičnih eh, razpravah. Hvala. Hvala. Drugih vprašanj strani poslancev ni, zato vam dajem priložnost, da odgovorite na vprašanja kolegic in kolegov. Izvolite. lahko vsaka odgovori na vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Uh, uh, uh, Konkurenca v mojem koridorju in koliko tovora lahko prenesemo na železnico. No, teoretično vse, ampak zato potrebujemo železniške povezave. Zato je TNT tako pomemben, zlasti za kohezijske države to velja, ker obstajajo velike vrzeli. Kasneje bom govorila o tem, zakaj prihaja do zamud, ampak konkurenca ni največji problem v kohezijskih državah šest kohezijskih držav je v mojem koridorju in moja prva skrb ni konkurenca, moja prva skrb je železnica. Če je le mogoče, bi želela poskrbeti tudi za možnosti RTMS, zato da bodo ljudje lahko prišli od točke A do točke B. Kasneje pa bomo lahko poskrbeli za to, da bo več podjetij na eni liniji in potem lahko govorimo o konkurenci. Najprej pa seveda potrebujemo infrastrukturo. Gospod Danielson, glavna oska grla. Če si pogledamo pot od Strasbura do Konstance, potem je oskih grl kar nekaj, najprej podnebje, še vedno imamo obdobja z nizkim vodostajem, ne samo na Donavi, ampak tudi na Renu, s tem je pač treba živeti. Veliko zadev smo sposobni obvladati, ampak eh, vode še ne moremo v celoti obvladati pa še en projekt, Strobik in Wilshofen. Za enkrat še nimamo načrtov v zvezi z vodo. Ne vemo, ali bo v prihodnosti mogoče v celoti izkoristiti povezave med eh, Renom in Donavo. Problem je tudi ta, da imamo v nekaterih kohezijskih državah politično nestabilnost. Težko je delati v državi, kjer ministra ni. Oblasti morajo vedeti, da sem v državi in eh, da želim tam delati. Pogosto želim govoriti z oblastmi in tudi to je problem. To so oska grla. O postopkih bom govorila kasneje, alternativna goriva. No, to je velik izziv, ne samo zato, ker nihče ne želi vlagati v alternativna goriva, ampak tudi zato, ker potrebujete potem dovolj ladi. Če poskrbimo za infrastrukturo, potem potrebujemo tudi ladje, ki bodo kupovale ta alternativna goriva, drugače tega ne bo delal nihče. Vse to je med seboj povezano. Če bomo rešili infrastrukturo, bodo alternativna goriva prišla. To je jasno, denarja je na voljo dovolj. Torej, kako lahko povečamo uporabo IRTMS. Tako kot ko bodo države, tudi moja država, razumele, da IRTMS um, zagotovi večji, va, večjo varnost in hitrost eh, prometa, um, to je sicer drago, vendar eh, se splača iz teh razlogov in takoj, ko bodo ljudje to videli, uh, nam bo uspelo napredovati na področju IRTMS, predvsem na tistih omrežjih, kjer je veliko prometa. Gospod Riki, vi ste govorili o prioritetah. Ampak ne vem, ali ste postavili to vprašanje meni ali gospod Trautmann. Obima. Torej, eh, vprašanje je namenjeno obema. Um, torej, ali mislite, da so največje težave finančne, administrativne ali politične, s katerimi se soočate? To je vprašanje. Mikrofon, prosim. No, um, veliko je kriterijev ki jih je treba upoštevati pri izvajanju projekta. Um, zato je treba določiti prioritete. No, denar je na voljo vedno v majhnih količinah. Ampak mogoče je to tudi dobro, da se ne odločiš. Uh, izvesti zadev, ki niso tako prioritetne, ali imamo dovolj denarja. Ne, denarja nikoli ni dovolj, uh, ampak s tem je treba živeti postopki. Um, ja, če si ogledam razpise javna naročila, potem je Evropska unija 2014 eh, predvidela nov postopek za razpise. Vendar če si to ogledamo, s tem sicer se poskuša olajšati življenje, vendar tiči toliko administracije in toliko problemov za države za tem, da so nekatere, držav, nekatere države zaostajajo za dve do štiri leta. Eh, bilo je postavljeno vprašanje, ali bo to možno pospešiti. Našli smo v vseh državah, rešitve. Nekatere države so našle same rešitve za pospešitev in pospešeno sprejemanje dogovorov. pri tih eh, razpisih in um, razlika je lahko, sta lahko dve leti. Torej, javna naročila v naslednji fazi verjetno ne bodo velik problem in sedaj dajem, dajem besedo Katrin. Veliko vprašanj je bilo, ne vem kako zdaj ne eh, s tem časom, sedaj pa bom govorila francosko, da se bom lahko bolj koncentrirala pri odgovorih. Začela bom z vprašanjem o železnici. Moram povedati najprej, da um, v tej fazi um, namenjamo enaki, enak pomen um, tovornemu kot potniškemu prometu na železnici, ampak mislim, um, da je treba um, izboljšati predvsem tudi tovorni promet na dolge razdalje. Um, um, jaz bi to moral, da poznam, smo vzpostavili tak koridor, ki je zelo dolg. Um, in tu se lahko um, seveda tudi pridružijo pristanišča in druge platforme. Uh, Razen tega je treba upoštevati logistične platforme. Veliko govorimo o infrastrukturah, mislim, da je treba govoriti o tokovih, o ekonomiji, o ekonomskih škodah, kajti več eh, časa, ko potrebujemo za realizacijo infrastruktur, hitreje bo to prineslo tudi ekonomski koristi. Tu gre seveda tudi za gonilo prehoda um, na bolj uh, okolju prijazen promet, vendar gre seveda tudi za ekonomske vidike, kajti um, Severno morje Baltik. Um, Tu smo od vsega začetka mobilizirali tudi podjetja in, in investitor je naprimer v pristaniščih, Hamburg je naprimer se odločil investirati v to, potem eh, Nizozemska je eh, z Rotterdamom vključena v ta koridor. Ta koridor um, je ekonomsko velikega pomena in to je tudi najbolje tako. Razen tega želim povedati, da potrebujemo seveda strategijo za pospešitev. To eh, lahko izboljša konkurenčnost obenem pa tudi zagotovi, da eh, simultano realiziramo več eh, gradbišč na tem koridorju. Pri tej um, pri tem Baltskem koridorju, torej gre za železniško infrastrukturo, pa tudi za druga. Mm, in mislim, da bomo na, to, na ta način hitrejši pri reali, realizaciji. To je pomembno za verodostojnost eh, pri teh naložbah in tudi, da dokažemo, da je ta politika koristna z vseh eh, vidikov, potem kar zadeva prioritete. Danes um, se soočamo s finančnimi težavami, ampak mislim, da gre obenem eh, tudi za nivo dotacij in subvencij in za eh, finančno vzdržnost. Če želimo eh, povezati različne vire in vemo, da potrebujemo in da moramo uporabiti to metodo mišanja virov. In to je vse povezano seveda tudi s trajnostjo naših odločitev in tudi z možnostjo pravijo, da bi imeli enak eh, finančni nivo naložb v celotnem obdobju izvajanja projekta do 2030 in to se danes premalo upošteva, kaj ti um, denar za mobilnost so zmanjšali, zmanjšali predvsem tudi um, IPE instrument za povezovanje Evrope. Za velike projekte potrebujemo ustrezno upravljanje, to je eh, železnica. Um, um, um, ehm, Sjeverno morje Baltika, ba Baltik, e, ta infrastruktura ni nacionalna infrastruktura, to je samo en del, ne pa celota. In tu um, lahko pomagajo koordinatorji in sicer, da sistematsko opozarjamo na dodano evropsko vrednost e, teh projektov, kar zadeva biotsko raznovrstnost. Med Polsko in Litvo so um, um, močvirja in tudi gozdovi, ki so zelo pomembni in ta območja seveda upoštevamo na polskem, je obstaja znanstveni sosvet, ki je zauzel stališče do tega in se izriko za realizacijo te infrastrukture, ampak to je treba storiti um, na, uh, v upoštevanju previdnostnega načela. To je del našega dela in želimo si, da ko pri uh, določanju trase uh, upoštevamo tudi na ustrezen način okoljske vedike. Želim dodati samo še to, da kar zadeva koordinatorje, torej kaj bi lahko storili še, da nam pomagate. Danes imamo možnost, da govorimo z ministri, s predsedniki vlad in držav in um, na njih je, da se pospeši ta projekt. Vsi niso za tem um, z enakim zagonom. Um, usklajevanje med poslanci in to vidim pri tej um, baltski železniški povezavi, torej podpora poslancev nam je pri tem veliko pomagala in upam, da bo vaš odbor eh, odigral še pomembnejšo vlogo In um, um, mislim, da imate veliko moč tudi, um, da lahko pospešite te projekte. Hvala lepa za te obsežne odgovore. Moram se opravičiti, da je um, čas vedno omejen. Um, slišim, vidim, da imate še, da želite še um, podati nekaj odgovorov, dve minuti eh, še imate za to na razpolago. Eh, govorili ste o novih prioritetah, gospa Panil. Eh, zeleni dogovor je gotovo nova prioriteta, brez tega ne bo šlo v naslednjem obdobju. To bo seveda velik izziv. Študgard. Samo naslednje želim povedati o Študgartu. Nismo plačali za železniško postajo, temveč samo za železnico. Vse ostalo je pripuščeno državam članicam limistom. Torej, mi smo investirali v železnico, ne v kolodvor, ne v železnico postajo, to smo tudi vidno rekli. Seveda pa je to urbano vozlišče. Potem ali je konflikt med železnico in cesto med Minhom in Prago? Ne mislim, da se tam eh, zadeve razvijajo v pravo smer in tudi nemška vlada je predlagala projekte, ki naj bi jih uresničili. Potem um, um, um, vpliv plovbe na Donavo. Seveda je vpliv plovbe na Donavo vendar tudi vpliv eh, tovornjakov nacistov na okolje. In nekaj je jasno, plovba ima manj eh, nižji učinek kot letala in tovornjaki. Fellow. Eh, to pa moram uh, reči, da ne vem natančno. Uh, bom poskusila odgovoriti pozneje. Um, uh, od, to, o čemer ste govorili, zato zaenkrat ni eh, proračuna. Vloga koordinatorjev, kako lahko pospešimo postopke, predvsem v čezmenem kontekstu, to je pomembno. Kot koordinatorji ne bi bili vedno vključeni v to. V Bolgariji in Romuniji smo pokazali, da se splača, če se nas vključi. Um, um, kaj ti lahko vplivamo um, na to, kako se določijo naslednje trase. Gospod Falk, eh, zelenitev. Ja, zelenitev nas bo seveda spremljala tudi v prihodnosti. Hvala, da ste prišli, hvala za obsežne odgovore. Žal je tako v Evropskem parlamentu. 14 let sem bila članica, pravi gospa, in zato tudi poznate, kako dela potekajo. Pred eh, odmorom za kosilo je še ena točka na našem dnevnem redu. Hvala vsem za sodelovanje v tej razpravi. Pri naslednji točki pa gre za odnose z, med EU in Združenim kraljestvom. Želim povedati, eh, da naj eh, zunani sodelavci zapustijo dvorano, kajti eh, to je seja za zaprtimi vrati. Zunani sodelavci so tisti, ki nimajo neposrednega. E,